skrb. Imeli bomo torej tudi zavezujoče preglede prisotnosti alkohola za kabinsko osebje, tudi v okviru um, preverjanja na ploščadi, to bo tudi potem še um, en dodaten varnostni ukrep. Ta zadnji ukrep uh, torej pomeni, da potrebujemo nujne alkoteste za kabinsko osebje. EASA bo pomagala državam članicam pri tem, ko bodo predstavljene katere sezname za takšne teste um, med pregledi na ploščadi. V nekaterih državah um, ti testi um, že obstajajo, naprimer letalska policija na Nizozemsko že upravlja takšne teste in sedaj torej bi to lahko še rešili in želijo pomagati drugim državam, da to tudi storijo. Zato Torej, bomo sedaj mogoče tudi drugim pristojnim organom, da upravijo takšne um, teste. Torej, to ne bo vlada samo za policijo, ampak za tudi za druge organe, ki te lahko upravijo pri pregledu na ploščadi. Potem ima država možnost, ne pa obveznosti, da upravi še dodatne teste za psihoaktivne snovi, razen alkohola. In v tem primeru bo država obvestila eh, Evropsko agencijo za um, letalsko varnost o tem in komisijo, torej o tem, um, kaj želijo storiti. Potem naprej. Imamo nekatere tehnične določbe iz dnevna 15.2016, ki se nanašajo na povečevanje zaveščenosti za letalsko posadko in torej te tehnične um, dodatke smo dodali, ampak sedaj predlagam, da ne bi šlo to. Sprejetje teh pravil bo tudi pomagalo pri končnem uveljavljanju priporočil projektne skupine in to potem velik korak naprej pri izboljševanju letalske varnosti v Evropi. Hvala. Hvala. Sedaj pa Vilvan de Kamp, vi ste prvi. Hvala. To je zelo koristen sestanek. Torej, to je pomenilo pri tem postopku z pregledom tukaj lahko vidimo, kaj komisija počne. V tem primeru torej, komisija je komisija sodelovala z EASO. To je pozitiven postopek. Parlament lahko pregleda trenutno situacijo. In torej smo hvaležni komisiji, sploh predstavniku komisije za to jasno predstavitev vseh ukrepov, ki so bili sprejeti po te nesreče v Franciji, kjer, kot vročeno, je umrlo um, veliko um, učencev iz nemške šole. Tukaj nekaj ni čisto jasno, ali govorimo samo o testih preverjanja prisotnosti alkohola, tudi drugih um, psihoaktivnih snovi. Včasih, na primer, so nekateri pod vplivom drog, niso pa pili, na primer, alkohola. Ali je to tudi vključeno v te teste, ki jih predlaga komisija? vzmejo jaz skupaj s komisijo. Potem kot drugo, kaj pa tisti, ki trpijo za depresijo? Mislim, da se pogosto zgodi, da včasih ni problem ravno v drogah ali pa v alkoholu, ampak so nekateri pač depresivni in to je tudi lahko problem. Ali bo to tudi testirano ali ne? No, ne vem, morda je to, ki je vključeno besedilo, ampak sam tega nisem opazil v dokumentu. Pa še eno vprašanje. ki je posredno povezano z vsem tem. Ta pravila bodo vključena v splošna varnostna pravila. Ampak torej, ob tej tragični sreči je bil problem v tem, da se vrata v pilotsko kabino niso mogli odpreti. To je bil glavni problem. Ali bi lahko predstavnik komisije razložil, kako je s tem? Torej, kako bodo vključena naprimer vrata um, ali podpiranje vrat vsa ta pravila? Hvala. Vim van de kamp. Pa, gospod van de kamp. Izmail Ertuk. Dank. Auch von meiner Seite. Ja, najlepša hvala. Komisiji tudi v mojem imenu. Mislim, da predlagan ukrep predstavlja naslednji pomemben korak k izboljšanju arhitekture evropske varnosti v letalskem prometu. Kot kolega Vandenkamp tudi jaz menim, eh, da bi lahko to vrstni ukrepi preprečili nesreče, kot je bila nesreča eh, nemškega prevoznika German Wings. Mislim, da to dolgujemo tudi žrtvam te nesreče. Po mojem mnenju, je potrebno podpreti predvsem vse evropsko obvezo za vse letalske družbe, da uvedejo programe podpore za pilote. Piloti morajo imeti možnost, eh, da sodelujejo v teh programih in da se na ta način ugotovi, ali se piloti nahajajo v težavnem psihičnem eh, ali pa družinskem položaju. In to lahko seveda vpliva tudi na njihovo delo. EASA mora pripraviti natančna pravila in jih čim prej objaviti, pri tem pa se mora upreti predvsem na dobre prakse iz že obstoječih programov. In če mi dovolite, še eh, zadnji stavek. Rad bi eh, opozoril na evropsko pobudo, ki je Eh, in sicer eh, podpore eh, med podobnimi deležniki v različnih državah članicah. Tam nam reče sodelujejo zdravniki, piloti in tako naprej. Hvala, gospod Ertug. Gospa Meissner, prosim. Ja, najlepša hvala. Najlepša hvala tudi za predstavitev komisije. Nisem uh, poslušala celotne predstavitve, kajti uh, imela sem nujen pogovor, ampak mislim, da je to zelo pomembna tema, ne samo zaradi strmoglavljanja letala German Wings. Ampak nasplošno, potrebno je preveriti zdravstveno stanje, tukaj pregre, predvsem za zdravstveno stanje pilotov, ampak potrebno je pravzaprav vključiti tudi celotno uh, ekipo. Uh, Eh, potrebno je pregledati kabinsko osebje, eh, potrebno je testirati na prisotnost alkohola, mamil eh, in tako naprej. Drugo vprašanje, ki se zastavlja, pa je glede na primer German Wings, ker je šlo za psihične težave. Eh, ali eh, lahko nekdo sploh eh, dela kot pilot, če ima psihične težave? Ali obstajajo navedila glede tega, katera zdravila, katere substance lahko uživaš v tem primeru in katere ne? Uh, Torej, zastavlja se vprašanje, kaj je dovoljeno in kaj ne. In eh, poleg tega se zastavlja tudi vprašanje, eh, kako povezati te potrebne preiskave z eh, varstvom podatkov. Seveda želimo preprečiti nesreče, kot je bila nesreča German Wings. Eh, Eh, ne more pilot eh, seboj v smrt odnesti celotno letalo. To želimo na vsak način preprečiti, vendar pa ne želimo preveč posegati v zasebno življenje pilotov in pa celotnega eh, kabinskega osebja. Potem pa testiranje, kar zadeva prisotnost alkohola. Kolikor vem, to velja samo za pilote, določena je minimalna vsebnost promilov alkohola, vendar pa to ne velja za vso kabinsko osebje. Poleg tega pa so tu tudi ženske eh, pilotke in zanima me, eh, kakšno vlogo pa igra nosečnost eh, pri pilotiranju. Ali lahko noseče ženske pilotirajo ali ne in kako to vpliva na vse skupaj. Vem, da toliko žensk ni v tem poklicu, ampak vse eno jih je kar nekaj. Hvala lepa, gospod Majstor, gospod Kljonen. Prosim, besede vaša. Hvala. Imamo vprašanje za komisijo. Torej, glede te konkretne nesreče German Wings, sploh zelo tragične nesreče. Torej, predstavljali ste nekatere ukrepe. Ali ste poleg tega še razmišljali o tem, da bi morda lahko predstavili še drugačne določbe drugačne ukrepe, zato da bi preprečili takšne in podobne sreče. Naprimer, tehnično gledano, ali ste razmišljali o drugačnih rešitvah, naprimer, da bi imeli še drugačen, drug dostop do letalske pilotne kabine. Potem pa še nekaj uh, glede prometnega sektora razplošno? Ali je komisija razmišljala tudi o drugačnih tipih prevoza, naprimer o prevozu po železnicah ali kaj podobnega, da bi tako lažje preprečili nekatere nesreče? Tukaj mislim sploh naprimer na potniški promet. Torej imamo seveda letalo, avtobuse, železnice, različne načine prevoza za potnike. Ali ste tukaj razmišljali o preventivnih ukrepih na splošno, tako da torej ne bi bilo takšnih nesreč v prihodnosti. Hvala lepa, gospa Kirone. Tudi sama bi imela še par vprašanj za več podrobnosti. Torej, govorili ste o testih preverjanja prisotnosti alkohola, to bili naključno organizirani testi. Kako točno bi organizirali te teste, me zanima? Naprimer, ali bo določena ta mejna vrednost eh, prisotnosti alkohola, naprimer ne, ne cela 5 grama na liter, ali pa bo vsaka evropska država določila svoje mejne vrednosti. To kot prvo vprašanje, potem kot drugo. Kaj pomeni psihološka ocena? Kaj to točno pomeni v praksi? Kaj je vključeno v to psihološko oceno? Ali bo to nekaj standardnih evropskih vprašanj. In če ja, ali bomo dejansko lahko ugotovili, kdo ima duševne težave, kdo lahko trpi za duševno boleznijo. Ali je to mogoče storiti? Kako to določiti? In potem še, kako bi uveljavili te standarde v prihodnosti? Ali bi imeli kakšne evropske standarde na tem področju in kako potem to vse skupaj usklevati? Beseda je vaša. dela mikrofon. Ja, v redu. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala lepa komisiji in agenciji za opravljeno delo. No, res, eh, vemo, kakšne so le posledice, um, torej, torej zakaj smo prišli do tega predloga, nažalost. Eh, nekaj me zanima glede standardov in pa glede organizacije. Kot prvo, kdo odloča o značaju testov? Torej, Katere psihoaktivne snovi bi pregledovali po vsakem testu? Naprimer, alkohol, to razumem. Kaj pa še kaj drugega? Naprimer, kaj so še druge psihoaktivne snovi? Imamo naprimer zdravila, imamo pa tudi mamila, torej dovoljne in nedovoljne droge. Kdo bo pripravil ta seznam in ali bo to fakultativen ali obvezen seznam? Potem naslednje vprašanje. Eh, če sem prav razumel, bi to upravljali države članice in prakse so seveda raznolike po državah. Ali bo komisija lahko potem to preverjala ali pa spodbura države, da storijo to in to? In potem, kdo v državah bo to nadzoroval, kateri pristojni organi bodo to? No, v redu, pristojni organ bo to upravljal, ampak ali bo kdo tega njega um, nadzoroval? In potem še eno vprašanje, ali komisija pripravlja kakšne ukrepe. Naprimer, če so testi pozitivni, ali je to še vedno potem eh, prepuščeno diskrecijski pravici držav članic? Ali bo potem komisija sama predlagala ukrepe? Ne, recimo, gotovo, če bo torej nekdo padel na alkotestu, da potem ne more, ne vem, pilotirati letala, to razumem. Ampak kaj pa, naprimer, z letom na splošno, ali bodo kakšni drugi varnostni ukrepi? Potem še zadnje vprašanje. Ali bodo ti nadzori, kontrole, izčrpni, ali bo vse um, potekalo zelo naključno ali pa bolj sistematično, ali bo na, na koncu v bistvu vse preverjeno ali ne. Naprimer, um, v redu, nekdo, um, naprimer, je um, enkrat pod vplivom alkohola, um, enkrat ja, enkrat ne, morda je um, torej, um, bolj ali manj v težavah, ampak to mislim, da ni čisto jasno. Potem pa me tudi zanima, ali bi imeli kakšen seznam dobrih praks, ki jih je treba potem uveljavljati. Ali pa bomo naprimer več govorili o značaju nadzora in pa naravi testov. Potem pa še nekaj, naprimer, imamo um, neevropskega letalskega prevoznika, ki pa um, torej bo začel let iz Evrope ali bomo tudi naprimer za takšne eh, neevropske prevoznike imeli takšne kontrole. Hvala lepa, gospod Rikije, gospod Kor. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Zahvaljujem se Aziji in tudi Evropski komisiji. Imam pa težavo. Eh, piloti so poklicni vozniki. In če nekdo izgubi vozniško dovoljenje v cestnem prometu eh, zaradi prisotnosti alkohola v eh, krvi, kako je potem mogoče, eh, da obdrži eh, dovoljenje, da še naprej opravlja lete? Eh, ali bomo imeli tukaj tudi primerljiv sistem? Hvala, gospod Kor, gospod Deli. Eh, Hvala lepa, predsednica. Kratko vprašanje z moje strani. Ko govorimo o teh testih, naprimer test krvi eh, za preverjanje prisotnosti psihoaktivne snovi v krvi, lahko naprimer pilot ali pa član krbiske osebe reče, da ne bo ehm, šel na takšen test. Kajti, naprimer, zaradi delovske zakonodaje se lahko zgodi, da nekdo lahko zavrne takšen test, če naprimer reče, da uh, je to preveč invazivna metoda, torej, ki posega v njegovo zasebnost. To je morda zelo uh, specifična situacija, ampak res me zanima, kako je s tem. Ali takšna možnost obstaja, ali lahko pilot ali pa član kabinske osebe zavrne takšen test in če ja, kakšne so posledice takšne zavrnitve. Hvala. Hvala, gospod Deli. Gospod Marinesko, beseda je vaša. Hvala, predsednica. No, kolikor vem, komisija in pa ASA, predvsem komisija, pripravlja program za to, da bi pripravili uh, nove izvedbene batalegrene akte na podlagi te nove temeljne uredbe. Uh, to je nekje junija, upam, da bo to objavljeno v uradnem listu. Zanima me, kdaj naj bi pripravili to sekundarno zakonodajo v zvezi s to temo, ki jo danes obravnavamo? Torej na podlagi teh novih določb iz temeljne uredbe. Hvala, gospod Marinesko. Preden damo besedo komisiji, da odgovorim na naša vprašanja še nekaj. 15 študentov sociologije z univerze v Ljubnu je danes z nami. Lepo pozdravljen, tam zadaj ste. Ste vi študenti sociologije? No, no, prosim, kar stanite, ni se ni treba bati. Dobrodošli v našem odboru za prometni turizem. Torej, tukaj ste prišli. Lepo pozdravljen. Gospod Bele vas je povabil, torej, dobrodošli v našem odboru še enkrat. Sedaj pa kot rečeno, prosim komisijo za odgovore. Komisija, gospod Žoakim, Hakim, beseda je vaša. Hvala. Bom poskušal odgovoriti na ta vprašanja, kar veliko jih je bilo. Kot prvo, ali se bodo testi nanašali na alkohol ali na druge ali oboje, uh, bom poskušal pojasniti. V nekaterih primerih bomo imeli sistematične teste za oboje, za alkohol in droge. Torej, takšne sistematične teste bi upravili ob zaposlitvi ali pa po nesreči, po incidentu ali pa na podlagi nekega um, razumnega suma. In v teh okoliščinah bi potem imeli teste za oboje in alkohol in droge. Potem imeli tudi naključene napovedane teste za alkohol in drugo po rehabilitaciji. Tako bi preverili, ali je pilot dejansko sposoben za letenje. Potem naprej. Naključno testiranje po programu REM ali pa um, pod okriljem nacionalnih predstavnikov in pristojnih organov. Takšna uredba bi naložila državam članicam, da opravijo alkoholne teste vsega, Torej, v vseh državah bi morali upraviti teste preverjene prisotnosti alkohola. Prav tako se omogoča država, um, če to želijo, se omogoča možnost, da države tudi opravijo naključne teste preverjene prisotnosti drog, rem ali pa nacionalni predstavniki to lahko storijo, ampak to je fakultativno, države se lahko odločijo, kaj tukaj storiti, ali želijo biti vključeni ali ne. Potem naprej, še par vprašanj glede depresije, kaj tukaj lahko storimo. kaj se da tukaj narediti. Tukaj bi se vrnil na to, kar sem že prepovedal na začetku. Namreč, to ni eh, edini zakondanji dokument, ki bi upravljen po eh, delu Nemške projektne skupine. Tudi v okviru parlamentarnega nadzora smo že poročili tudi na primer danes spremljanje eh, mnenja nič 9 2016, tam je šlo za zdravstveno sposobnost prosilcev, osebja in pa eh, možnost preverjanja ter pa obveznost poročanja o zdravstvenih ocenah, tako da bi pripričali golofije in tako dalje. Torej, to je drug zakodani instrument, kjer smo se tudi poskušali lotiti tega problema. Sploh glede na um, to specifično situacijo eh, nemškega pilota German Wings, ki je v tem primeru konkretno trpel za depresijo. No in tukaj je potem omenil podporni program, ki ga tudi tukaj predvideva to mnenje. Tudi ta podporni program je del instrumentov, ki je pomagali pilotom, ki so depresivni. Ti lahko, naprimer, um, prosijo za pomoč svoje kolege ali pa nadrejene oziroma zdravnike. Potem pa še nekaj nekoliko lažjih vprašanj. Neevropski prevozniki če uh, začnejo z letom iz Evrope, ali so oni vključeni? Ja, uh, tu ne gre samo za evropske prevoznike, tudi neevropske. Ta REM program pokriva tudi neevropske prevoznike, ki pa letijo iz evropskih letališč. Potem naprej, uh, če izgubim vozniško dovoljenje ali izgubim tudi pilotsko dovoljenje, ja, ampak to ni zapisano v tem mnenju, to je pravilo, ki ga najdete nekje druge in sicer v uredbi za. Eh, licenco za letenje, to danes že obstaja. Potem, ali so ti testi eh, na ključni ali pa celostni. No, um, pri REMO naprimer imamo pristop, ki temelji na tveganju, EASA bo po ta določene določbe in pa standarde glede tega, potem naprej testi po zaposlitvi, eh, glede na sum in pa po incidentu, to so pa sistematični testi. To torej velja za nekoga, ki naprimer želi skliniti pogodbo z prevoznikom in um, ta posameznik bo seveda potem testiran. Kaj se zgodi, če bo test pozitiven? Prva posledica je to, da ne morete pilotirati letala, seveda. Letalski prevoznik torej mora umakniti tega pilota z delovnega mesta. Poleg tega to potem lahko potem za seboj tudi druge posledice, ampak to je pa že, kot rečeno, v. Um, že vključeno v preomenjeni zakonodaji glede um, zlorabe psihoaktivnih snovi. To ni vključeno v ta dokument. Potem naprej, ali se testira pilote ali kabinsko osebje, ko gre za teste psihoaktivnih snovi, po zaposlitvi, po incidentu, po nesreči, gledajte, vsi testi bodo upravljeni in na pilotih in na kabinskem osebju. Torej, tu gre za vse um, osebe, ki lahko vplivajo na varnost samega leta ali pa letala. Potem naprej, kakšne so posledice? Če pilot ali pa član kabinske osebe ne želi upraviti testa, če jo torej zavrne, to se smatra za negativen test. To, to potem pomeni, da ta oseba ne more iti na letalo. Potem seveda lahko razmišljamo še o drugih možnostih, ampak na vsak način eh, eh, ta pilot ali pa član kabinske osebe ne more oditi na delovno mesto. Potem naprej. Ali bomo imeli potrebna pravila za podporne programe? Jaz bi lahko vi, prosim, to bolj podrobno predstavili, kaj tukaj počnete na tem področju in vsi dokumenti, kaj tukaj pripravljate. Hvala. Ja, podporni program. In pa kako bi potekala ta psihološka ocena? Tudi to ste vprašali. Najprej podporni program. Delovanje podpornega programa sveda bo takšno, da bomo upoštevali vse dobre prakse, ki jih že imamo v Evropi ko smo pripravljali to mnenje, smo seveda tudi zelo podrobno pogledali vse podporne programe, ki že obstajajo v Evropi danes. In smo gotovili, da seveda ni univerzalnega pristopa za vse. Imamo različne podporne programe, ki dobro delujo že danes v praksi in to bomo tudi omogočili v prihodnosti. Kar je zelo pomembno pri vseh tih podpornih programih je naslednje. Vsi zagotavljajo zaupnost in tanost, ampak seveda potrebujemo določbo, da v nekaterih primerjih se potem lahko tudi odpravi to določbo zaupnosti in informacije se lahko posredujo organu, ki izda licenco. To je tudi še ena možnost. Vse to danes že poteka in EPSI, um, to je ta instrument in EASA zelo podpira ta forum za interesiranih akterjev. Psihologi, piloti, letalski prevozniki tukaj skupaj sodelujo v tej platformi. Potem psihološka ocena dejali ste, da bi tukaj lahko imeli standard psihološke ocene v Evropi. No, v naši oceni učinka in pa tudi v predlogu naše uredbe smo gotovili, da eh, ne potrebujemo, ne potrebujemo enotnega standarda za psihološko oceno, ker letalski prevoznik lahko s psihološko oceno izbere pilota in seveda potem ima piloti različne eh, tipe delovnega okolja, različne sprožilce stresa imajo, naprimer. torej ne moremo imeti enotnega pristopa, ne moremo imeti enotne psihološke ocene. Je pa pomembno, da psiholog tudi je vključen v to psihološko oceno, da jo nadzoruje in pa, da ima ta psiholog tudi nekaj znanja glede letenja in pa um, stvari, ki se dogajajo med letenjem. In to je tudi vključeno v to uredbo. Hvala lepa komisiji za vse podrobnosti, za informacije bomo sledili temu dosjeju. Gospa Majsner, želite besedo? Ja, samo zato, ker me to zares zanima. Kaj pa je z nosečnostjo pri ženskih pilotkah? Kako pa to izgleda? Gospod Vindenkamp, vi želite tudi še dodatno pojasnilo? Ja. Zastavil sem vprašanje v zvezi z vrati kokpita. Monsieur Joachim, vous répondez aux deux questions sur la question des Ali boste odgovorili na te dve vprašanji? V zvezi z ženskami, nosečimi ženskami in pa v zvezi eh, z eh, pilotsko kabino. torej vprašanje nosečnosti. To ni tema te uredbe. Imamo pravila v zvezi z tem, ampak danes vam ne morem natančno povedati, eh, katera so ta pravila. Lahko pa vas seveda obvestimo o pravilih, eh, ki jih imamo za noseče pilotke. Enako pa velja tudi za vprašanje varstva podatkov. To je v pristojnosti e, medicinskih oddelkov in o tem nisem govoril. E, vrata e, pilotske kabine pa tudi niso tema te uredbe oziroma osnutka te uredbe, vendar pa bom prosil EASO, e da vam zagotovim e, nekaj e, več podatkov o tem, kaj se je zgodilo eh, po analizi situacije. Najlepša hvala. Kar zadeva vrata eh, pilotske kabine, najbrž se spomnite te teme. Takoj po nesreči eh, letala German Wings je EASA objavila brošuro o varnosti in v tej brošuri smo priporočili, da bi morali biti v, morali biti v pilotski kabini zmeraj dve osebi in eh, to je zastavilo, vodilo v številna vprašanja z strani eh, letalskih družb in eh, izvedli smo anketo, ki je bila na voljo vsem pilotom in vsem tistim, ki so, se zanimajo za letalstvo. Približno 5000 oseb je odgovorilo na ta vprašalnik letalske družbe, pilotsko Eh, kabinsko osebje, piloti in tako naprej. In rečeno je bilo, da dve osebi v kabini nista vedno najboljša rešitev in da bi zaradi tega morala vsaka letalska družba imeti možnost, da izvede presojo vpliva in pri tem upošteva različne vidike. Kako dobro recimo letalska družba pozna eh, kabinsko osebje, kajti kabinsko osebje je tisto, ki eh, stopi običajno v kabino, kadar pilot izstopi iz nje oziroma ko pilot. Če pa imaš kabinsko osebje, ki ga ne poznaš dobro, če je pretok eh, velik in tako naprej, potem bi eh, bilo eh, dobro, da je ta občutljiv položaj v kabini zaupan nekomu, ki ga dobro poznaš. In zaradi tega je Aza po leti 2016 objavila še eh, eno varnostno pojasnilo in eh, tam eh, smo odgovorili na vsa vprašanja, ki smo jih dobili v zvezi z vrati pilotske kabine in z veseljem vam posredujem povezavo z to brošuro na temo varnosti in tako boste natančno videli, kaj smo predlagali. Merci beaucoup pour vos réponses. Hvala lepa za vse vaše odgovore. Še dve kratki pripombi. Želela bi si, eh, da eh, odgovorite na eh, vprašanje v zvezi z nosečimi ženskami, pilotkami in da to vprašanje posredujete vsem članom odbora, kar zadeva odgovor EAZ. No, s tem imam določene težave mislim, eh, da je naloga EASE, e, da predvideva, ne, da izvede neko študijo in potem se odzove na situacijo. Vi morate izvesti študijo, ne pa letalske družbe, kajti tukaj govorimo o zakonodaji prihodnosti. kajti kot letalska družba ne bi imela težave s tem, da izvedem neko študijo. Eh, se vseeno, kaj se zgodi, ampak vi ste tisti, ki ste pristojni za varnost v letalskem eh, prometu in to je vaša odgovornost. In Dobro, morate biti seznanjeni z vsemi temi vprašanji. Sedaj pa prehajamo k naslednji točki na našem dnevnem redu. Dobrodošli. Računsko sodišče. Kako ste? Veliko vas je. No, dobro, dala bom besedo poročevalcu Đorđu eh, Pufanu, ki je posebni poročevalec Evropskega računskega sodišča za enotno evropsko nebo. Deset minut imate na voljo za svojo predstavitev. Potem pa bomo imeli eh, vprašanja eh, in pa odgovore. Deset minut imate na voljo in merili vam bomo čas. Izvolite. Eh, Dobar dan, gospa predsedojoča, dame in gospodje, eh, člani odbora za promet in pa eh, turizem, dame in gospodje. Eh, letalski promet eh, je zelo pomemben za notranji trg Evropske unije, kaj ti vzpodbuja pre, prosti pretok eh, oseb in pa blaga. Zagotoviti je potrebno torej njegovo varnost in pa učinkovitost. In zato si prizadeva GTA, ki ima tri temeljne naloge. Eh, poskrbeti mora za nadzor nad letalskim prometom, nad eh, zahtevami eh, po letih, zagotoviti mora ustrezne informacije in odgovoriti uporabnikom. In letalski promet se upravlja na izjemno razdrobljen način že na nacionalni ravni. Eh, in eh, tudi na mednarodni ravni je integracija omejana. Enako pa verja za interoperabilnost in pa eh, za možnost vzpostavitve bolj enotnega letalskega prometa. Zato tudi ne obstaja ustrezna eh, konkurenca na področju letalskega eh, prometa. Eh, konkurenca je zelo šipka in zaradi tega prihaja do zamud in povečuje se tudi stroški letalskega prevoza. In breme seveda nosijo uporabniki. Zaradi tega je bila podana pobuda enotno evropsko nebo, zaradi tega, da bi pristojnosti prenesli na eh, nadnacionalno raven. Ta pobuda je bila podana leta 2004 in vsebuje skupna pravila, ki naj bi veljala v celotni Evropski uniji, pa tudi program eh, tehnološke modernizacije in sicer v obliki projekta Cezar, ki eh, predstavlja enotno evropsko nebo eh, raziskavo ATM. Eh, Eh, poleg tega je to povezano tudi s številnimi finančnimi pobudami. Zatem naj bi izboljšali varnost in pa upravljanje letalskega prometa in sprejeti so bili cilji na visoki ravni. Leta 2005 eh, je bil sprejet cilj, da naj bi kar potrujili eh, zmogljivost in pa eh, za polovico zmanjšali stroške in kar za 10 odstotkov negativen učinek na okolje, pri tem pa naj bi izboljšali varnost. V obdobju 2004 do 2020 naj bi za to bilo namenjenih 3,8 milijarde evrov in sicer naj bi ta sredstva namenili za razvoj uh, in uh, pa uh, za zagotovitev varnosti. Kako uh, smo izvedli našo revizijo? Uh, Tekom te revizije smo pregledali med eh, drugim eh, pobudo eh, enotnega neba in sicer glede na posamezne kriterije in sicer je šlo tukaj za cene, za delovanje letalskega prometa, za razvoj projekta Cezar in za izboljšanje učinkovitosti letalskega prometa v Evropi. Predvideno je, da naj bi projekt Cezar bil predmet revizije leta 2018. Da bi izvedli revizijo in pripravili poročilo, ki ga predstavljamo danes, smo obiskali številne evropske organizacije, ki igrajo ključno vlogo na področju letalstva. Obiskali smo pet držav članic, sicer Španijo, Francijo, Mačarsko, Švedsko in pa Združeno kraljestvo, pa tudi številne druge deležnike za tega področja. Kaj pa smo ugotovili? Menimo, da je pobuda enotno evropsko nebo uh, utemeljena pobuda, kajti uh, enoten letalski promet v Evropi uvirajo nacionalni monopoli in pa razdrobljenost industrijskega sektorja. Uh, menimo, eh, da so potrebni enotni ukrepi, ki eh, morajo zapolniti eh, vrzeli in pomankljivosti, ki smo jih ugotovili. Med cilji na visoki ravni ehm, smo želeli zagotoviti tudi odgovor na povečanje letalskega prometa. Prišlo je tudi do pomankanja oziroma do zmanjšanja povpraševanja. Eh, in uh, zaradi tega uh, so postali cilji na visoke ravni, uh, ki so bili določeni leta 2005, neuresničljivi. In poleg tega uh, so postali tudi neutemeljeni. Uh, Ugotovili smo, da je nov eh, sistem učinkovitosti in pa določanja cel eh, zagotovil eh, učinkovitost in pa preglednost pri ponudnikih letalskih storitev. Kljub temu pa ti ukrepi niso odgovorili na naša pričakovanja. Še vedno je preveč zamud pri izvajanju načrtov učinkovitosti. In eh, poleg tega so se pristojbine za uporabnike zmanjšale le za 4 odstotke med letoma 2011 do 2016 in to še zdaleč ne dosega cilja, ki si ga je zastavila Evropska komisija. Eh, celoten postopek je dolg in zapleten. Ugotovili eh, smo, eh, da je prišlo do zaustavitve popraševanja po letalskih prevozih in zaradi tega je deloma prišlo tudi do slabih rezultatov, kar zadeva učinkovitost. In tudi glavni instrument eh, za uh, izkoreninjenje razdrobljenosti letalskega prometa se je izkazal za neučinkovit. Šlo je bolj za sodelovanje med eh, deležniki iz uh, sosednih držav. To je sicer do določene mere dober rezultat, vendar pa to uh, ni rezultat, uh, ki smo si ga želeli, ko smo sprejeli te ukrepe. Ugotovili smo tudi, da so eh, nacionalni eh, nadzorni organi imeli težave z izvajanjem nadzora, zaradi tega, ker niso imeli zadostnih finančnih sredstev. Poleg tega pa ti organi tudi niso vedno dovolj neodvisni od ponudnikov letalskih storitev. Kar pa zadeva projekt SESAR, smo ugotovili, mm, da. Uh, so bili temeljni udeli, deležniki udeleženi v eh, skupni načrt tehnološkega razvoja, ki je omogočil določen razvoj. Eh, poleg tega so bili objavljeni tudi dokumenti o tehnološkem in operativnem eh, napredku in sicer v obliki svežnja, ki se imenuje rešitve Cezar. Vloga Evropske unije eh, v tem projektu se je postopoma razvijala, predvsem kar zadeva področje uporabe, kar zadeva eh, časovnico in pa finančno podporo. Ugotovili eh, smo, da je bil do leta 2016 izveden le majhen del načrta GTA Eh, in eh, da eh, bo prišlo do zamude pri izvajanju projekta Cezar in sedaj je bila dosega ciljev predstavljena leto 2035 v nasprotju z prvotnim načrtom, ko naj bi bili cilji doseženi do leta 2020. Evropska komisija bo izvedla pregled eh, ciljev, eh, ki morajo biti dovolj ambiciozni, da zagotovimo enotno evropsko eh, nebo. Poleg tega morajo biti cilji tudi merljivi. Evropska komisija mora ugotoviti, če vzpostavitev letalskih povezav predstavlja dodano vrednost In ali so možne drugačne strateške možnosti eh, za izkoreninjenje razdrobljenosti? Eh, poleg tega morajo biti nacionalni nadzorni organi povsem neodvisni, imeti morajo dovolj finančnih eh, sredstev in zato morajo poskrbeti države članice. Evropska komisija pa mora ravno tako poskrbeti za racionalizacijo in sicer predvsem pri odobritvi operativnih načrtov zagotoviti mora tudi boljšen eh, zagotoviti mora tudi boljše eh, zastavljanje cen eh, letalskega prometa. Evropska komisija mora ugotoviti, ali so kazalniki učinkovitosti še zmeraj ustrezni in v primeru, da niso, jih mora tudi ustrezno spremeniti. Evropska komisija bo morala sprejeti odločitev, ali ne nadaljujemo z financiranjem tega projekta po letu 2024. Potem mora to potekati tudi v skladu z ustreznimi kazalniki. E, poleg tega je potrebno ugotoviti tudi, ali je e, Cezar e, primern organ za izvajanje raziskav in pa dolgoročnega razvoja na tem področju. Evropska komisija mora zagotoviti večjo preglednost, eh, potrebno je zagotoviti več informacij o napredku. Evropska komisija mora zagotoviti evropsko pomoč pri iskanju rešitev eh, in pri podpori razvoja. Le na ta način eh, bomo lahko zmanjšali razdrobljenost evropskega neba. In le, če bodo uresničene te rešitve, bomo lahko dosegli pozitivne rezultate pri izvajanju pobude enotnega evropskega neba in le to nas bo vodilo v enotno evropsko nebo. Hvala lepa za vašo pozornost. Najlepša hvala. Zato zelo podrobno predstavitev, polno informacije in kar takoj pričenjamo z razpravo. Najprej gospod Marinesko, izvolite. Beseda je vaša. Lepša hvala, gospa predsedujoča. Drugič sem eh, pri tej predstavitvi, kajti ta predstavitev je bila podana že v odboru za proračunski nadzor. Kot sem dejal, je to zelo dobro poročilo. Zelo sem bil presenečen, ko sem prebral to poročilo, kajti zelo resno je pripravljeno upoštevane so bile vse pripombe vseh deležnikov, torej zares, po mojem mnenju, to je izjemno dobro poročilo. Z zaključki in pa priporočili, ki so eh, več eh, kot koristni. In eh, to poročilo so zelo resno vzeli tako ponudniki storitev, kakor tudi Evropski parlament, koliko bo, bo pripravil tudi predstavitev na temo enotnega evropskega neba in projekta Cezar. Seveda bomo povabili eh, tudi člane odbora za promet, pa vse druge, ki so vključeni v eh, pripravo te zakonodaje. V sredo pa sem bil povabljen v Madrid in sicer na srečanje A6. Tukaj gre za Evropsko organizacijo ponudnikov letalskih storitev in za njimi sem eh, razpravljal o tej študiji o pilotnem projektu, eh, glede eh, nove zaznave eh, evropskega neba in po tej razpravi in po razpravah, ki sem jih imel v zadnjem času, upam, da bomo lahko imeli možnost, da predstavimo zaključke te študije. Upoštevati pa je potrebno tudi vse druge predloge komisije, eh, sveta, deležnikov in eh, začeti moramo eh, s pogajanji za A6+, kajti, kot veste, je prišlo do blokade. Razlogi za to, po mojem, niso več utemeljeni in zato bi lahko mogoče to razpravo ponovno vzpravili odprli in uh, vključili vse te elemente v novo razpravo. Najlepša hvala, gospod Marinesko. Gospod eh, Ertug, želite besedo? Ne, gospa uh, Meissner. Hvala lepa, hvala lepa tudi za predstavitev. Zelo zanimivo je, kako na to gleda Evropsko računsko sodišče, kako ocenjuje učinkovitost že dolgo čakamo eh, na enotno evropsko nebo. Sedaj pa ste rekli, da eh, je pravzaprav komisija eh, predlagala napačno pot. No, cilji so že bili pravilni, mogoče niso bili predlagani pravi instrumenti. Rekli ste, da so se zamude nekoliko izboljšale, da se je konkurenčnost nekoliko izboljšala, ampak zadeve še zdaleč niso takšne, kot bi si želeli. To je ravno tisti problem da instrumenti dobro ne delujejo, to smo že eh, zdavne ugotovili. Eh, recimo Nemčija in Francija imata vsaka svoj sistem, vsak narod trdi, da je boljši kot drugi in napredka pravzaprav ni. Ampak potrebujemo sistem, ki nam bo lahko zagotovil boljše sodelovanje. Eh, nekatere povezave niso ravno najbolj neposredne, recimo iz Bilbao v Frankfurt. Eh, letiš res zelo postolovsko. In to je povezano z eh, vojaškimi zaščitenimi območji in tako naprej in tako naprej. Ampak zdaj je dobro, da vemo, kaj ne deluje. Eh, to je predstavilo računsko sodišče, ampak mogoče bi bilo boljše, če bi vedeli, kaj pa bolje deluje to mogoče ni vaša naloga, več bi morali vlagati v raziskave in razvoj, ste dejali. Ali imate kakšne konkretne predloge, kaj bi morala storiti Evropska komisija, da bi pripravila boljši predlog? Za to pravzaprav gre, ne za to, kaj ne deluje. Eh, vemo, eh, da obstajajo tudi težave eh, med Španijo in pa Združenim kraljestvom glede Gibraltarja in celotna zakonodaja je bila zaustavljena glede enotnega evropskega neba, ampak vsekakor želimo izboljšati evropski letalski promet. Torej, kaj bi lahko storili? Kmalo potrebujemo nov predlog. Zanima me tudi stališče komisije. Hvala lepa. Ja. Pod Kramer, hvala lepa. Hvala lepa tudi za vašo predstavitev. Odkar sem v parlamentu, govorimo o enotnem evropskem nebu in vse skupaj je lepo in prav. Privrčevali bomo uh, sredstva, izboljšali bomo varnost, zmanjšali bomo zamude, vse skupaj izgleda naravnost odlično. Uh, Ampak eh, kasneje, ko se to malo bolj poglobimo, vidimo, eh, da se zadeve pravzaprav ne premikajo, kot je dejala Gezine. Recimo v Nemčiji je egoizem enostavno prevelik. Pa tudi izpusti predstavljajo problem. Vi ste si zdaj to dobro ogledali, zato me zanima, ali lahko date kakšen konkreten predlog, eh, kje bi lahko pravzaprav privarčevali sredstva. Ali obstaja kakšna država, eh, ki se je tako zelo povezala znotraj tega projekta enotnega evropskega neba, da je s tem privrčevala sredstva. Kaj ti različna eh, področja je pri tem potrebno nadzirati in tako naprej. Zanima me tudi, kajti vem, da je egoizem držav članic izjemno eh, velik, Eh, ali imate tudi kakšne pozitivne premjere, kjer so se države članice odločile za sodelovanje? Ali mi lahko poveste, kako je to potekalo in ali lahko navedete eh, natančno tudi tiste države, ki to še naprej zavirajo, eh, kljub temu, da gre za evropsko zakonodajo. To je bilo sprejeto na evropski ravni tudi v sodelovanju z državami članicami. Sedaj pa jim je malo mar za to. Zaradi tega, ker jih spoh ne zanima, zakaj zadeve ne delujejo tako, kot bi morali. Hvala lepa. Gospod eh, Pufan, zanima me, ali lahko odgovorite na ta vprašanja. Beseda je vaša. Eh, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Lahko vam povem, da smo pri pripravi tega eh, poročila imeli precej dela Leta 2017, eh, januarja, smo obiskali eh, računsko sodišče v eh, ZDA in torej primerljivo ustanovo na ameriški ravni in tja smo bili povabljeni za to, da bi izmenjali izkušnje, kajti američani imajo program, ki se imenuje Next Gen. Uh, In ta program je podoben programu Cezar. In uh, pogovarjali smo se tudi z ministrom za promet eh, in uh, z ameriško letalsko organizacijo in uh, primerjali smo naš napredek in pa sistem v ZDA. No, in ob eh, tej priložnosti, ob tem obisku, smo razpravljali o različnih vidikih in dejali eh, so nam, da bi bilo bolje, ko bomo nadaljevali eh, z tem poročilom leta 2018, da obiščemo Kanado. Zakaj Kanado? Ker je Kanada najboljša pri upravljanju letalskega prometa. To priznavajo tudi američani. Zelo vesel sem, da je temu tako. In uh, v Kanadi uh, je uh, direktor uh, Air Canada Romun. In upam, da bomo v septembru lahko obiskali eh, torej Kanado in da bomo pridobili več izkušenj, eh, ki jih bomo lahko uporabili tudi v projektu eh, enotnega evropskega neba. Kar pa zadeva letalske povezave, vam lahko povem še nekaj. Moja ekipa je bila na švedskem in uh, ko so se vračali iz Švedske v Luksemburg, uh, ponavadi bi pri tem prečkali Nemčijo, ampak stroški za prelet uh, Nemčije so tako visoki, da je bolje leteti preko Češke republike. No, eh, sicer potem potrošiš več eh, kerozina in eh, tudi let je nekoliko daljši, ampak je pa cenejši. In piloti letalske družbe imajo možnost, da preverijo, katera povezava je najcenejša. In torej, če se bolj splača leteti iz Švedske preško Češke republike v Luksemburg, se pač pilot odloči za to možnost. Težko je reči, katere države nasprotujejo. V vsaki evropski državi, no, zdaj imamo 28 držav članic, eh, imamo za to pristojne organe. Romaca je recimo pristojni organ v Romuniji in vsak tak nacionalni organ ima svojo politiko in zaradi tega je težko dati neke konkretne podatke težko je imeti neko skupno stališče. Hvala lepa. Najlepša hvala za te vaše odgovore. In sedaj nadaljujemo z našim dnevnim redom. Hvala lepa za vašo predstavitev. Seveda je to poročilo poročila, ki navdušuje odbor za promet, gre pa seveda za zelo resno delo vprašanja, ki ste jih zastavili eh, Evropski komisiji, pa je potrebno tudi ustrezno utemeliti. Gre za zelo konkretne zahteve Evropski komisiji in seveda je potrebno poskrbeti tudi za ustrezne povezave. In eh, z Evropskim računskim sodiščem v odboru za promet zelo dobro sodelujemo, zato ste pri nas vedno dobrodošli. Hvala lepa poročevalcu za predstavitev. Nadaljujemo pa z Našim delom je sicer z naslednjo točko, gre za manipulacijo števcem prevožene poti v motornih vozilih in za revizijo pravnega okvira Evropske unije. Naš poročevalec pa je gospod Ertug. Beseda je vaša. Ja, finec in dank. Hvala lepa. Kolegice in kolegi, preden se lotim bistva teme, me zanima, ali je tukaj prisotna Evropska komisija the commission present today? Ali je tukaj kakšen predstavnik komisije? Which DG is that? Move. Iz katerega generalnega direktorata ste? Move. Si pozi, okay, because... Gede Move um, je prisoten. Ja, bodo prišli zelo hmalo. Because I can... No. Ja, kaj naj potem počakam ali kaj naj naredim? Ne, ne, kar začnite, prosim, s predstavitvijo svojega vprašanja. Ja, prosim. Yeah, okay, anyway. Dobro, no, v redu. Najprej bi se zahvalil vsem kolegicam in kolegom v odboru za promet. Pokazalo se je, da se je konstruktivna razprava, ki smo imeli v odboru, mm, odražala tudi na predlogih sprememb, predvsem gre za tehnične in pa vsebinske spremembe, ki bi naj prispevale k večji jasnosti besedila. V zvezi z predlogom sprememb imam nekaj pripomb in tudi seveda v zvezi z vsebino. Najprej vprašanje podatkovne zbirke. Veliko predlogov sprememb se je nanašalo na to, in to se je pokazalo tudi v razpravi. Ehm, pravzaprav si kolegi ne želijo evropske podatkovne zbirke, mm, iskali bi naj drugačne rešitve, s tem se strinjam, bi pa morala biti rešitev takšna, da bi podatkovne zbirke na nacionalni ravni med seboj povezali, treba je poskrbeti za enake standarde in pa omogočiti izmenjavo podatkov. Če torej ne želimo podatkovne zbirke, če smo se o tem odločili, potem bomo lahko sedaj hitreje napredovali. Meni se zdi važno predvsem to, da se spopademo s temo goljufi pri, pri števcih prevožene poti glede tega se strinjamo z vsemi poročevalci v senci. Kar se tiče tehničnih rešitev, tukaj so pa nekateri kolegi predlagali, da bi natančneje določili kriteriji, re, kriterije, recimo kriterije za zanesljivost informacij, so predlagali nekateri kolegi. No, potem imamo še Eh, verige podatkovnih baz, torej blockchain. Kolegi so predlagali, da bi tukaj pripravili analizo eh, stroškov in koristi, preden bi predlagali takšno blockchain tehnologijo. Eh, ja, seveda, če bomo imeli ustrezne znanstvene podlage, potem bo lažje sprejeti vložitev z sistem. Potem še rok, ki bi ga morala spoštovati Evropska komisija. No, zato sem uvodoma spraševal, ali je tukaj prisoten kdo iz uh, Evropske komisije. Odbor za promet meni, da bi komisija morala delovati hitro. Uh, zavzeli se bomo za rok 12 mesecev. No, ko sem že pri komisiji, dovolite še en stavek v zvezi s tem. Prosim, da tega ne razumete narobe. Veliko generalnih direktoratov je bilo do sedaj pripravljenih na sodelovanje, odprti so bili do našega dela. No, ampak v zadnjih tednih in mesecih pa bi že želel poudariti in želim, da to gre tudi v zapisnik, da so nas nekako. Um, prelagali iz enega generalnega direktorata v drugega. To moram jasno tako povedati. Pogosto sodelujemo z DG Move, eh, s tem generalnim direktoratom je sodelovanje ponavadi dobro, no pri tej temi pa smo morali sodelovati tudi z eh, DG Just, DG Connect in pa DG Growth. No in seveda nam otežuje delo, če nam vedno znova pri določenih vprašanjih rečejo ne, generalni direktorat ni pristojen za to, pojdite k naslednjemu generalnemu direktoratu. In skratka, pa se moramo ukvarjati s tem, kateri izmed generalnih direktoratov je pristojen, zakaj, potem nas spet napotijo drugam, to nam otežuje delo. In potem, ko končno ugotovimo, kateri generalni direktorat je pristojen, uh, potem, ko so nas napoteli od enega do drugega, en mesec ne dobimo odgovora iz tega generalnega direktorata. Eh, to res ni spremljivo, to nam otežuje delo in tudi ni pravično, ko gre za sodelovanje med evropskimi institucijami. Sramotno je, da nas kot eh, so zakonodajalca tako obravnavajo. Upam, da je tukaj danes kdo iz DigiJust, eh, upam, da bo lahko kaj povedal v zvezi s tem. Ali je res, da je DigiJust pristojen če gre za zakonodajni predlog tukaj v Evropskem parlamentu. Če pa temu ni tako, potem sprašujem komisijo, kdo konkretno je pristojen za odgovore na tem področju. Tako ali tako ste zavezani, da nam v določenem roku ponudite odgovor, eh, tako je na podlagi pogodb o delovanju Evropske unije, No, ampak vseeno bi želel, da tudi kolegi in kolegice tukaj slišijo, kdo je pristojen za naše poročilo na lastno pobudo. Eh, kdo je pristojen za zakonodajna poročila na tem področju? Zorže. Gospod Bar. No, torej, tako je, ko ste prišli, ste že na vrsti. Uh, ok. Ich danke dem. Uh izkoriščen. Hvala, zahvaljujem se poročevalcu Ismailu Ertugu. E, nisem slišal njegovega uvoda, ampak mu popolnoma zaupam. E, no, e, na splošno bi rekel, da so predlogi spremembe v glavnem usklajeni, namenjeni so temu, da bi končno ukrepali, da bi se borili proti manipulacijam eh, števcev prevožene poti. Eh, skrajni čas je, da tukaj upoštevamo tudi potrošnike, na njih se osredotoča to poročilo. kupci rabljenih avtomobilov morajo imeti dostop do potrebnih podatkov. Če sem pravilno tolmačil predloga sprememb, mislim, da se je večina kolegov zauzela za evropski pravni okvir. No, kjer pa obstajajo primerljive. Um, podatkovne zbirke na uh, nacionalni ravni, potem bi morali tukaj poskrbiti za izmenjavo podatkov. Eh, ostaja še vprašanje, kakšen je rok za pravni okvir. Eh, komisija mora poskrbeti za pravni okvir, mi se zauzemamo za to, ampak treba razčistiti vprašanja okrog časovnice. še nekaj besed v zvezi z PTI, v zvezi z inšpekcijami, tehni, torej z tehničnimi pregledi. Prvi tehnični pregled nažalost ne rešuje problemov. Vedno obstaja sivo območje med eh, nakupom in pa prvim tehničnim pregledom. Tukaj bi morali vse skupaj bolj redno preverjati. Pri vsakem tehničnem pregledu bi morali zbirati podatke v zvezi s tem. Potem še verige podatkovnih blokov in pa druge tehnične možnosti, ehm, ko gre za ščevce prevožene poti. Ehm, tukaj so tukaj gredo predlogi sprememb v glavnem v isto smer, pravzaprav bi morali spremljati tehnični razvoj, eh, te tehnološke rešitve bi morali preverjati in spremljati razvoj na trgu. Če bomo dobili eh, dokazano najboljšo možnost za posredovanje podatkov, potem moramo izkoristiti to tehnologijo oziroma to možnost. Predtem pa moramo iskati predvsem pragmatične rešitve. Veselim se nadaljnega sodelovanja s poročevalcem in drugimi kolegi. Mislim, da bo možen hiter dogovor o um, dobrem in jasnem besedilu. Hvala lepa, gospod Bach. Gospod Demesmaker, vi ste naslednji. Wil, uh, plaats, plaats, uh, Hvala, gospod predsedujoči. Ehm, najprej bi se želel prisrčno zahvaliti poročevalcu in poročevalcem v senci ter ostalim kolegom, ki so prispevali k temu dosegu. Mislim, da to soglasje o nujnosti soočanja s tem problemom um, pove veliko. Nujno se moramo ukvarjati s problemom goljufi uh, ehm, za števci prevožene poti Eh, veliko je tudi soglasja glede možnih rešitev. Jaz sem vložil nekaj predlogov sprememb skupaj z eh, kolegom, ki predseduje, kolegici, ki predseduje odboru IMKO, eh, Emili Bosart. No, mislim, da potrebujemo izvedljivo rešitev, ki mora biti tudi stroškovno učinkovita. Električ, elektronske platforme, um, verige podatkovnih blokov. To nam dolgoročno gledano lahko uh, pomaga rešiti ta problem. Ampak trenutno to še vedno zveni kot nekaj, kar spada v prihodnost. Če želimo ponuditi ustrezne, uh, če želimo pomagati evropskim potrošnikom, moramo hitro najti neko rešitev in ta je pravzaprav pred nosom. Uh, v Belgiji in pa na nizozemskem že obstajajo sistemi, op een betrouwbare, op een frequent. Imamo recimo platformo Eukaris. Eh, torej imamo zanesljiv način za registracijo vozil. Eh, ta vozila so registrirana v nacionalnih podatkovnih zbirkah, potem pa lahko z obstoječimi inštrumenti zagotovimo, da lahko informacije mm, posredujemo tudi pristojnim organom in pa potrošnikom. To ni nobena revolucionarna tehnologija, pravzaprav lahko eh, uporabimo obstoječo tehnologijo in to bi lahko prineslo dodano vrednost evropskim potrošnikom. to je problem, s katerim se soočamo vsak dan in lahko ga rešimo brez zapletenih postopkov. Eh, na enostaven način lahko rešimo ta problem, ki pesti toliko evropejcev. Upam, da bo tudi komisija to slišala, da bo izkoristila to priložnost. In upam, da bo parlament eh, lahko poslal ta močen signal evropskim državljanom. Gospod, Hvala lepa, gospod Dnes Mekar. Sedaj pa gospod Riki. Hvala, gospa predsednica. Najprej hvala Ismailu za odlično poročilo. No, vedno je lepo delati na takšnih dobrih poročilih, kaj ti ni veliko dodajati, ko je dobro poročilo. No, eh, nekoliko, nekoliko drugače, ko so poročila slabša. Torej, nihče ne dvomi, da je um, to preprosto goljufija, torej, če se manipulira števcem prevožne poti, to potem tudi prinaša gospodarsko škodo, tukaj gora o 8 milijardah. Potem seveda to vpliva na varnost in kot drugo, ne, država se s tem sploh ne ukvarja. Prav požvižgajo se na to. Okoli deset držav približno sploh niti ne kaznuje tega. In razen dveh držav v bistvu, ne vem, praktično nihče ne posveča temu veliko pozornosti. Zakaj se požvižgajo na to? Ker pač to um, potem škodi državljanom, ne pa samim državam. Torej, dokler je vseeno škoda državljanom, potem eh, je vse v redu, pač dokler to ne škodi nacionalno proračuno. Neverjetno. In neverjetno je, to so hude golofije. Golofije tudi, ki prinašajo nevarnosti. In res neverjetno, da se države članice uh, sploh ne ukvarjajo s tem. Kar nekaj časa moralo preteči, da se je Evropska unija začela ukvarjati s tem. Prav zato sem tako odporočevalec predlagal nekaj strožjih, hitrejših ukrepov, tudi zakonodajnih ukrepov. Kaj ti ne vem, če bo vse odvisno samo od dobre volje držav članic, potem vemo, kaj lahko pričakujemo. Ne veliko. Sedaj ne bi šel v podrobnosti, seveda mislim, da bomo lahko prišli do dobrih kompromisov, ampak bi pa komentiral to glede verige podatkovnih blokov. Tukaj imam nekaj pomislekov. Torej, nekaj časa potrebujemo za bolj podrobno oceno in kot drugo. To bo uh, zahtevalo ogromno energije. Če bomo sedaj začeli ustvarjati te baze podatkov pri tehnologiji podatkovnih blokov, potem bomo šli v neko smer, ki bo zelo čudna, specifična, ker ti ne vem, tukaj imamo te baze podatkov, ampak res um, <laughs> mislim, da moramo razmisliti o tem, kaj bo to pomenilo za energijo, za okolje in tako dalje. Pa še nekaj, gledajte. Um, ko bo sedaj nekaj v to, Eh, veliko podatkovnih blokov, potem ne morete iti več nazaj. Če se bodo pojavljale težave poznaje, potem ne vemo, kako bomo potem. Ker ti tukaj, ne vem, tisti, ki se ukvarjajo s temi podatkovnimi bloki, niso neki uradni akteri. Um, torej, ne vemo, kako bomo vse to nadzorovali v praksi. Zelo previdni bi morali biti. In seveda to potem odpira zelo splošno razpravo, ali je uh, eh, veliga podatkovnih blokov sploh lahko nek uh, uradni faktor. Ne vem, sam imam tukaj pomisleke. Sicer pa razplošno bi rekel, mislim, da bomo lahko prišli do dobrih kompromisov. Upam, da bomo se dosti strogi in odločni, tako da bomo spodbudili komisijo, da pripravi zakonodajne ukrepe in da bodo potem države nekaj storile eh, posledično kot eh, posledica teh ukrepov. Hvala lepa, gospod Rike, sedaj pa gospod Kramer. Hvala lepa. Zahvaljujem se poročevalcu. Vse čas se sprašujem. Ja, poročilo je odlično, nimam se glede česa pričaževati. Sem jaz sedaj v zmoti ali ti? Ja? Ker čudim se, še vin Vanderkamp se čudi. Se pravi, redko kdaj smo tako soglasni v parlamentu, da pravimo, da obsojamo te goljufije, da obsojamo ravnanje držav članic, pa tudi ravnanje komisije kajti v parlamentu smo eh, komisijo spraševali o tem že dolgo, ampak komisija se obnaša, kot da imamo neskončno veliko časa. Mi eh, pripravljamo poročilo na lasno pobudo, goljufije pač ne dopušča, nobena zakonodaja, zato je treba to odpraviti. Dominik Reke je rekel, da je to tudi varnostno vprašanje. Če kupite avtomobil, ki ima prevoženih 200 tisoč km, pa števec kaže, da ima prevoženih 25 tisoč, potem je tudi varnostno vprašanje in posod trošimo toliko denarja za zagotavljanje varnosti, tukaj pa ostajamo nedejavni. In eh, res je to, da sploh ni treba nič novega izumljati. Belgija in pa nizozemska kažeta celotni Evropi in pa celotnemu svetu, kako se lahko odpravijo takšne goljofije. Mi pa v Evropi nismo sposobni tega niti posnemati države članice se kregajo med seboj, gre za nacionalni egoizem in ne več za varnost in to ni dopustno. Seveda moramo upoštevati zasebnost podatkov, ampak vse eh, to ni tukaj problem, se ne želimo slediti ljudem, kje je kdo se vozil, ampak gre samo za to, da želimo ob tehničnem pregledu ugotoviti, koliko kilometrov ima prevoženih avtomobil. Pa še nekaj je pomembno. Izvoz zunaj Evropske unije, se pravi ne samo znotraj Evropske unije tudi tukaj bi morali poskrbeti za nadzor. Kaj ti, če tega ne bomo naredili, potem bo Evropska unija dobila negativen uh, um, imič. Uh, rekli bodo, ja, v Evropi to ni dovoljeno, nam pa lahko prodajo takšne avtomobile in to bo škodilo našemu ugledu, zato moramo tukaj biti previdni. Hvala Ismail za čudovito poročilo nisem pričakoval, da ti bo, uspel tako do, da ti bo uspelo tako dobro poročilo, ampak k sreči ti je uspelo. Hvala, gospod Kramer. Gospod Kor, prosim. Ja, lieber Ismael, vielen Dank. Ismael, tudi jaz se ti zahvaljujem za odlično poročilo. Tri pripombe imam v mojih predlogih sprememb sem eh, opozarjal na vpliv takšnih goljufij na varnost prometa. Kaj ti manipulacije privedejo eh, do eh, napačnih informacij o varnosti določenega avtomobila. Potem drugič, v osnutku nam manjka časovnica. Predlagal sem, da bi do konca leta 2019 morali poskrbeti za pravni okvir, ki bo Eh, takšne goljofije ne samo napravil za draže, ampak jih tudi preprečil. Torej, ti si sedaj predlagal 12 mesecev, tako da mislim, da se bomo tukaj lahko uskladili. Eh, pa še tretjič, dobro je, da bi lahko v prihodnje predlagali tudi nove tehnologije, ki lahko otežijo oziroma onemogočijo goljofije z števci. Predvsem pa bi morali države članice začeti izvajati to, kar že obstaja v drugih državah članicah, v nizozemski, v Belgiji. Eh, gre namreč za izmenjavo podatkov o odčitkih. Eh, tam se eh, odčitek zabeleži pri vsakem servisu, pri vsakem popravilu, pri vsakem tehničnem pregledu, ne pa samo ob prvem tehničnem pregledu. To nujno potrebujemo. Dobro bi bilo, če bi pri kompromisih upošteval tudi moje predloge spremembe. Hvala. Merci beaucoup, monsieur Cor. Monsieur Van Miltenberg. Kaj pa gospod Van Hildenberg, beseda vaša? Kompliment. Hvala. Kratek bom. Eh, ne bom ponavljal eh, to, o čemer so govorili drugi kolegi. Dejstvo, da je bilo vloženih toliko predlogov sprememb, kaže na to, da vsi razumemo, da ta problem vpliva tudi na zaupanje potrošnikov, ko recimo kupujejo avtomobil in to vpliva tudi na zaupanje v evropske institucije. Vesel sem, da ste v poročilu omenili primer Belgije in pa nizozemske. Mi smo dober zgled za to, kako se da prepričati to vrstne goljufije. Sedaj pa je na potezi Evropska komisija. Komisija mora ponuditi zakonodajni predlog. No, navezujem se tudi na to, kar je povedal Dominik Rike. Uložili smo predlog spremembe v smislu, da mora komisija v letu dni um, predložiti zakonodajni predlog. Pri tem se morajo uskladiti pristojni generalni direktorati. Predvsem pa se moramo osredotočiti na nekaj ključnega, namreč zaupanje potrošnikov na notranjem trgu. Tako da upam, da bomo čim prej dobili. Uh, um, predlog komisije EPRS znotraj uh, Evropskega parlamenta je opozoril na glavni problem, namreč da tukaj nimamo pravnega okvira. Lepa, gospod Mitterberg. Ne, vi ne želite besede. Gospod Vinnerkamp, prosim, potem pa vi. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Naj se navezujem na to, kar je povedal Ismail Ertug. Govoril je o tem, da komisija otežuje delo parlamentu. Uh, ni parlament tisti, ki mora poskrbeti za sodelovanje med posameznimi generalnimi direktorati, zato mora poskrbeti komisija. Apeliram na DigiMove, da reši to situacijo. Ne more biti tako, da koordinator iz skupine SD in pa koordinator iz ILS e morata pisati gospodu Timmermansu uh, v zvezi z notranjo koordinacijo, z koordinacijo znotraj komisije. Potem drugič imamo vprašanje za poročevalca. Ne razumem, uh, kakšna je razlika med kratkoročnim pristopom in pa dolgoročnim pristopom če sem prav razumel Đorđa Baha, bi eh, kratkoročno gledano se odločili za sistem, ki je podoben tistemu, ki ga imata Nizozemska in Belgija. Ko pa gre za tehnologije, kot je blockchain, torej velika podatkovnih blokov, je pa to nekaj, kar bi lahko dobili v prihodnosti. Eh, No, tukaj moramo razčistiti, kakšne so dolgoročne in pa kakšne kratkoročne rešitve. In pa še nekaj, če eh, preberete pozorno poročilo uh, eh, Ertug, potem je tam zapisano, da so tukaj najbolj prizadeti um, revnejši ljudje. Jaz pa imam uh, občutek, da je tukaj problem, da je to problem, ki prizadeva predvsem uh, srednji razred. Um, Ti namreč kupujejo dražje uh, avtomobile in pri teh so takšne goljofije še bolj verjetne. Hvala lepa. Sedaj pa še kot predsednica odbora, um, res povem, gospod Izmail Ertug, res odlično poročilo. Mislim, da torej, potrebujemo seveda pozornost parlamenta in tudi konkretne odzive in komisije in držav članic, ker za tem se skriva marsikaj. Torej, tukaj so pravice potrošnikov, pa tudi zaupanje v Evropo je tukaj relevantno, kajti očitno Evropa torej ne zagotavlja več teh pravic. Zato je to poročilo izjemno pomembno. Pričakujemo zelo konkretne odgovore, sploh kot prvo od Evropske komisije. Torej, kot je bilo rečeno, seveda, ja, določene rešitve že obstajajo v Belgiji in pa na nizozemskem, Kaj pa sedaj, kako bi uskladili vse te dobre prakse, dobre rešitve? To bi lahko rešili po celoti Evropi. To sedaj pričakujemo. Ker eh, sedaj, torej mislim, da obstaja zelo jasna golofija. Tu gre za to golofijo, o kateri smo sedaj govorili. In tukaj bi morali nekaj narediti. Tukaj gledam Evropsko komisijo. Gospa Žuaninju, Nidu, ali ste tukaj? Tukaj. Joana Nidu. Gospa Joana Nidu iz eh, GD Move, bi lahko odgovorili, prosim, na vse to, kaj bo storila komisija? Torej, veliko vode je že preteklo, veliko časa je že preteklo. Um, nekaj res potrebujemo, nekaj konkretnega potrebujemo. Konkretne odgovore za državljane in pa za pravice potrošnikov. In res želimo, da se ponovno krepi uh, zaupanje med državljani in pa nami. Predvsem morajo eh, državljani zaupati, ko kupujejo nove proizvode. Prosim. Hvala, gospod predsedujoča. Ja, kakor vsi veste, je to zelo kompleksna tema. Komisija preučuje, kaj je tisto, kar lahko ponudijo naše službe. Jaz sem predsedujoča enoti za varnost na, cestih, na cestah. No, e, jaz bom predstavila vse skupaj z našega vidika, potem bo spregovoril še predstavnik DG Growth, e, ta bo govoril recimo o homologaciji. Z nami pa so tudi kolegi iz DG Jazz, s katerimi se prav tako usklajujemo da bi lahko poskrbeli za visoko stopnjo varstva potrošnikov in pa za ustrezen pravni okvir. Kaj se tiče vidika varnosti na cestah? Že prejšnjič eh, sem povedala, da se strinjamo za vašimi stališči, da smo pripravljeni poskrbeti za vzpostavitev eh, elektronskega sistema za izmenjavo podatk, eh, podatkov to bi lahko uporabili eh, tudi pri boju proti goljufijam za števce prevožene poti. Govornica ima izključen mikrofon, zato je to mače težko slišimo. Eh, Kar se tiče predloga spremembe 18, mislim, da, oprostite, 14, tukaj obstaja nesporazum, ni neposredne povezave med eh, manipulacijami eh, števcev in pa varnosti na cestah. Voznik, ki, eh, oziroma vozilo, ki je prestalo tehnični pregled, se smatra za varno. Po našem mnenju ta predlog spremembe zato ni primeren. Potem še predlog spremembe 46. Tudi tukaj bi želela pojasniti, da je že določen eh, datum iz direktive o varnosti na cestah In eh, sicer bi naj aprila 2020 eh, poročali o rezultatu študij, zato se zdi, da je ta predlog spremembe odvečen. Enako velja za 86, ki ponuja definicijo um, ehm, goljufi za števce prevožene poti in tudi to je že določeno v prej omenjeni direktivi toliko z moje strani. Sedaj pa bi predala besedo kolegu iz eh, Generalnega direktorata za rast. Kolegice, oprostite. Hvala. Preučili smo predloge sprememb in pa poročilo. Probleme smo vzeli na znanje, ponavljamo to, kar smo povedali Ob prejšnji razpravi naredili smo že prvi korak za boj proti goljofijam za števci mm, v naši zakonodaji. Tri splošne pripombe. Najprej je treba poskrbeti za ustrezno pravno podlago. V poročilu ste pravilno opozorili na to, da eh, lahko to reguliramo tudi pri uredbi o varnosti. Potem eh, drugič načelo pri uh, homologaciji, predvsem uh, eh, neutralnost tehnologije. Zato lahko proizvajalci izbirajo, katera tehnologija je najbolj primerna za ustrezno zaščito števcev. Seveda moramo poskrbeti za teste, zato da lahko preverimo, ali je ta rešitev primerna, no in zato seveda eh, moramo previdno izbrati teste in pa izvesti s tem povezane študije. Hvala. Hvala, komisija. Moram reči, da res nisem zadovoljna s temi odgovori. Res eh, nisem zadovoljna s temi odgovori, komisija. Ker te reče, ja, seveda se bomo potrudili, bomo storili vse v svoje moči in da potem podate nekaj zelo splošnih načelnih izjav, tega pač ne pričakujemo od Evropske komisije. Ko smo sedaj mm, pred tem problemom, to je zelo obsežna država v številnih državah. Torej, gospod Ertuk, pripravljala poročilo. 25. aprila bo to poročilo upen za spredo. In um, torej, upam, da boste potem vsi vzeli svoje kupe in potem posedovali naprej. Tako da se bo nekaj dejansko zgodilo. Bom kar direktna. Ampak gledajte, to je zelo pomembna zakonodaja in tukaj mislim, da bi lahko nekaj storili. Tako da bomo dejansko tudi dosegli specifične konkretne odgovore. Ker ti sedaj, ne vem, se že par let nič ne dogaja na tem področju. Nekaj moramo storiti. Gospod Ertuk gospod poročevalec. Komisija, bi radi še kaj dodali? Gede, just eh, ne ga ni, mislim, da ne. Ali kdo tam z generalnega direktorata za pravosode? Ne, jih ni. Gospod Ertuk. Prosim, gospod poročevalec. Ja, zunajst mal herzlich. Najprej hvala generalnemu direktoratu MOVE in pa Growth. Ja, podobno kot v cerkvi, ne pridigamo s preobrnjenim. MOVE in pa GROWTH sta tista dva uh, generalna direktorata, ki sta tudi v težkem položaju. Jaz že imam nekaj notranjih informacij o tem, da nista, ti dve, da nista ta dva generalna direktorata kriva za to. Jasno je, da oba direktorata želita ukrepati, ampak verjetno so v težki situaciji, kaj ti. znotraj komisije pristojni generalni direktorat ne želi spremeniti vzorcev razmišljanja in se odločiti za skupno ukrepanje. Zato prosim kolege iz DigiGrowth in pa DigiMove, da mojih pripomp ne jemljajo osebno, ampak morajo razumeti tudi stališče parlamenta. Gre za temo, ki ima, vel, ki ima veliko podporo v parlamentu. Namreč takšne goljofije do naših potrošnikov želimo v bodoče preprečiti. In uh, eh, pripričan sem, da obstaja neposredna povezava med uh, cestno varnostjo in pa avtomobilom, ki nima prevoženih uh, eh, 20 tisoč km, ampak v resnici 150 tisoč km. Dobro, lahko uh, Eh, pripravljamo študijo v zvezi s tem, ampak meni se že zdi, da tukaj obstaja razlika. No, um, Tukaj še enkrat pozivam komisijo k ukrepanju. Jasno je, da pristojni generalni direktorat eh, nima nobene volje za to, da bi se tukaj sploh eh, prikazali, čeprav smo mi so zakonodajalec in tudi to je pravzaprav že jasno sporočilo. To že kaže na to, eh, kako pomemben se pristojnemu direktoratu zdi parlament. Jaz bi sprejel predlog eh, Vima Vanderkampa, torej odbor za promet eh, bo skupaj za koordinatorji in pa predsednico poslal pismo komisarju Timermansu, povabili ga bomo v odbor za promet in bomo njemu pojasnili, kakšen je naš namen, kaj želimo s tem doseči in uh, predali mu bomo tudi določene informacije v zvezi s tem. Mislim, da je gospod Timmermans pameten človek, ne zato, ker je socialdemokrat, ampak zato, ker je res pameten in že na podlagi pričujočih študij bo razumel, da je tukaj nujno treba ukrepati. no ne vem, če bo to sprožilo razprave v našem sekretarjatu, ampak eh, mislim, da bi morali tako postopati, zato da bomo poskrbeli za nekaj pritiska, kajti sicer bomo tukaj. Eh, torej, ne gre za to, da bi skušali kritizirati tiste predstavnike komisije, ki so pripravljeni uh, priti sem. Ne, kritiziramo tiste, ki se sploh ne prikažejo tukaj, niso pripravljeni poskrbeti za zakonodajni eh, napredek. Še enkrat se zahvaljujem vsem kolegom za pripombe, za predloge sprememb. Eh, pravzaprav vsi, ki kažejo na veliko soglasje tukaj v odboru. Hvala lepa, gospod Ertuk. Ja, torej. 19. marca bomo upravili koordinacijo in bomo dali to točko na dnevni red. Lahko vam to zagotovim. Tako da bomo videli, kaj bo naš odbor storil za to, da se bo komisija vendarle prebudila, da bo podala neke konkretne odgovore pri tem dosjeju. Sedaj pa gremo naprej. Predstavitev komisije glede pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov na področju prometa in turizma kolegi, bom dal besedo komisiji, da ta predstavi stanje na področju pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov v teku, enako tudi glede rezultatov projektov in ukrepov, ki se končujo ali pa so že končali. Kot veste, parlament v okviru proračunskega postopka na letni ravni predstavlja te pilotne projekte in pripravljalne ukrepe. Čez nekaj tednov bo z vami navezal stik tudi sekretariat, tako da bi skupaj pripravili nove predloge v zvezi z proračunskim postopkom za leto 2019. Zato mislim, da je ta predstavitev prišla v pravem času, kaj ti sedaj prede pripravljamo nove predloge, mislim, da je res pametno, da ugotovimo, kakšno je trenutno stanje, torej, kaj je bilo že izbrano in napravljeno. In kar predajem besedo komisiji, gospa Mona Borkjant, kje pa ste tam? Prosim, beseda vaša. Very much, Madam Chair, uh, honorable members. Hvala lepa. Gospa predsednica, uh, gospod gospode, sem na drugem stolu, ampak tam um, je prej zasedeno. Torej, sem um, iz GDMU, iz oddelka za koordinacijo in danes bom predstavlja te pilotne projekte in pa pripravljanje ukrepe za področje prometa in turizma. Uh, Gide Grow bo tudi podal podobno predstavitev takšnih podobnih projektov na področju turizma. Ampak sama bom začela. Kot prvo, hvala lepa Evropskem parlamentu, da podpirate takšne projekte na področju prometa. S temi projekti smo prišli do določenih dokazov in dejstev in to je zelo pomembno prispevek k našim skupnim razpravam na teh področjih. Zato bi se vam najprej zahvalil za to sodelovanje. V svoji predstavitvi bom najprej nakratko predstavil različne projekte in ukrepe, ki potekajo od leta 2016 dalje. Potem se bomo sretočila še na podrobnosti glede izbranega števila nekaterih primerov. Preden začnem še nekaj bolj podrobne informacije o ciljih in pa o časovnici za projekte in pa ukrepih, ki jih pripravila komisija, vse te lahko najdete vsega v našem letnem umestnem eh, poročilu, ki ga februarja, marca posvetimo proračunskim organom in konec februarja smo ravno kar pripravili poročilo za um, leto 2018. Torej, najprej bomo začeli pri letu 2016, ki je MUV je pripravil štiri pilotne projekte eh, in dva pripravljena ukrepa. Torej, najprej odločitev za financiranje, eh, potem javni razpis in pa same pogodbe, to je skupna časovnica in nekateri projekti še vedno potekajo oziroma so v zaključnih fazah, no pa pri nekaterih pa imamo še zaključene študije, naprimer eh, pilotni projekt pri GNSSZ, sistem za spremljanje, to je primer, kjer je bila študija že zaključena. Na to se bom vrnila koliko poznaje, ko bomo šli v podrobnosti glede nekaterih ukrepov in projektov. Potem, ki je bila že študija zaključena, pripravljanje ukrep, ehm, torej ehm, na poti do enote inovativnega evropskega prevoznega sistema. Ehm, marca so bile objavljene študije in sedaj še nadaljujemo s tem delom skupaj z podporo parlamenta glede izvajanja rešitev z več tipi prevoza z uporabo raziskav na tem področju. Ta ukrep se je začel lanskega septembra in uh, to bo poteklo 24 mesecev vse skupaj. Potem od leta 2017 komisija dela na petih pilotnih projektih. Trije so bili razširjeni, tudi do leta 2018, tukaj vidite to označeno zvezdico, tukaj vidite, eh, kateri projekti so bili podaljšani. Leta 2017 projekti odločitve za financiranje so bile sprejete lansko leto, potem javne razpisi potekajo in nekatere pogodbe so bile že podpisane, ampak poročila je bila pripravljena šele tekom tega leta ali pa na začetku naslednjega leta. Potem leto 2018. Prej sem omenila tri, eh, ki so bili podaljšani iz leta 2017, sedaj pa imamo še tri nove pilotne projekte eh, iz zadnjega umestnega poročila, ki smo ga posredovali. Eh, gre za varnost na cestah, kot vidite tukaj, gre za človeško ravnanje eh, pri avtomatizirani vožnji, potem eh, povečevanje zavešenosti na čezorovski ravni in pa tudi eh, evropski sistem za omitev goljufi, torej pri manipulaciji števcev, to je povezano z vašo prejšnjo točko. Sedaj so bile, torej, bodo kmalo sprejete odločitve za financiranje, nekako marca ne bi sprejeli te odločitve za financiranje, tako bomo lahko začeli. Sedaj pa nekaj bolj konkretnih primerov naslednjo prosovnico, ja, lepo prosim. Torej, pilotni projekt za leto 2016, sistem za spremljanje, ki temelji na GNSS za komercijalna težka vozila. Želeli smo ugotoviti, kje so plusi takšnega sistema spremljanja, tako da bi lahko tudi izboljšali zakonodajo na področju prometa. Leto 2016 je bila torej naročena študija, da bi preverili, to tehnično oceno za to, kako uveljaviti zakonodajo preko različnih sektorov in področji. Tahograf je nekakšna skupna točka. Junija lanskega leta je bila ta študija zaključena in smo to tudi predstavili v Evropskem parlamentu. Nasplošno je analiza pozitivna in kaže, da je učinek takšnega sistema pozitiven in za varnost na cesti, prav tako so preverjena bolj učinkovita in smotrna, kabotaža je bolj učinkovita in tudi sistem vzdrževanja cest je bolj smotren. Potem naslednji primer. Leto 2017, pilotni projekt glede dostopnega transporta za ljudi z omejeno mobilnostjo. Ta projekt poteka. Cilj je to, da bi prišli do rešitve, tako da bi ljudje z omejeno mobilnostjo lahko bolje pripravili svoje poti in potovanja po Evropi. Sedaj bomo ravno začeli študijo na tem področju. Na začetku bi preverili trenutne sisteme za informiranje na področju mobilnosti in pa pri teh na daljšo razdaljo, ko gre za ljudi z omejeno mobilnostjo. Potem drugi korak. Pogodbenik bo informacije iz, prvega faze, iz prve faze vključil v skupni sistem za integracijo in do konca tega leta naj bi pripravili končno poročilo. S tem rezultati bomo potem ugotovili, kje so najbolj učinkovite rešitve za informiranje glede dostopnosti prevoza za to skupino ljudi in potem bo tudi komisija poskušala poštevati te analize za to področje. Potem pilotni projekt za leto 2017 glede eh, varnih parkirišč in prekidnih mest za tovrnjake. To je tudi zelo aktualna razprava, glede na eh, prvi svežen za mobilnost. S tem projektom naj bi ocenili, kakšne so potrebe za to, da zagotovimo varna parkirišča za tovrnjake. Eh, ta študija je potekala do januara naslednje leto, odločitev je bila sprejeta prejšnje leto. Oktobra naj bi imeli že prve rezultate in konferenca bo tudi organizirala to temo in sicer 6. novembra. Torej upam, da bo to še pravočasno za dodatne razprave. E, torej tudi jeseni mislim, da bo to še vedno aktualna tema. Potem naslednji projekt. Pilotni projekt za leto 2017. E, e, infrastruktura za zračni prostor za enotno evropsko nebo. Tudi to je podaljšeno do leta 2018. Cilj tega projekta je to, da se pripravi predlog za prihajajočo infrastrukturo za zračne prosto v Evropi. Gre za uh, zračne avtoceste na nebu, torej tudi uh, eh, SESAR skupno podjetje bo pri tem sodelovalo, imamo sporazum o prenosu odgovornosti z njimi. Komisija naj bi 9. marca sprejela Eh, končne odločitve in potem se bodo začele dejavnosti. Od marca do maja bo SESAR skupno podjetje začelo z delom, naprimer organizirali bodo tudi delavnico. Do konca tega leta naj bi bilo predano poročilo o prvi fazi, potem pa bomo gotovili, kaj bo vključeno v drugo fazo. In jasno, seveda, rezultat tega projekta bo potem vplival tudi na prihajajočo razpravo o enotnem evropskem nebu in pa okvirosti v zvezi. In še za konec. No, o tem ste že govorili. To kaže, da tudi komisija pročuje ta področja. Namreč, to je pilotni projekt iz leta 2018. In tukaj bi proučili, kje so možnosti in pa kje je morbitno področje uporabe za um, torej, tegrofije z števcem prevožne poti, pa manipulacijo števci. Končne odločitve treba še vedno sprejeti, to ne bi storili v naslednjih tednih, pravzaprav že. In jasno, bomo seveda tudi upoštevali tudi študijo parlamenta, ki bo tudi upravljena na tem področju. Študija ne bi potekala še do leta 2019, takšna je trenutna časovnica. Sedaj pa predajam besedo kolegici iz uh, eh, GetGrow. Prosim. gospa Ana Atanasopolu, je še ni tukaj. Morda poznaje, ampak. Torej, še ni. Sedaj pa turizem. No, predstavnice za turizem še ni. No, pač ne bo šlo. Mi bomo začeli z razpravo o prvem delu, o prometu. Gospod Van den Kamp, beseda vaša, lepo prosim. Hvala lepa, gospa predsednica. Zelo se hvaležen komisiji za te informacije smo jih slišali glede projektov. Tudi sam imam določene projekte. Bi pa komentiral glede varnih parkiriščin, parkirnih mest za tovornjaka, za težko vozilo. Kolej iz EKR je predstavnika projekta, tudi sam sem pri tem sodeloval gospodarska komisija pa rekla naslednje, 6. novembra ne bi potekala konferenca na to temo. No, mislim, da bomo takrat že v fazi trialoga za to temo, ne vem, torej, ali bo to takrat aktualna razprava, ampak mislim, da do takrat naj bi že nekaj dosegli. Zato imam vprašanje za komisijo. Ali govorite tudi o financiranju te odločitve za parkirna mesta? To je velika težava. Mislim, da tukaj države ne morejo storiti vsega same. Želimo, da so to komercialni projekti, ki bodo dejansko delovali. Zato me res zanima, kako ne bi financirali ta varna parkirišča. Potem pa še eno vprašanje. Naslednji projekt seznama, ki smo ga dobili od sekretarjata. ko gre za življenjski cikl uh, električnih vozil in pa vozil na tradicionalni pogon, na motorni pogon. Tukaj mislim, da nekaj stvari manjka, um, samo da to preberem na svojem telefonu, kaj želim povedati. glede testne metode. NIDC mislim, da je zastarela metoda ali bomo imeli kakšne nove metode. Tukaj imamo novo metodo, ne staro NDIC, ampak novo metodo Svetovne trgovinske organizacije. Ali bomo imeli to novo metodo. Potem pa energetska mešanica. Tukaj imamo številna alternativna goriva, elektriko naprimer, torej to je zanimiva energetska mešanica in zato me zanima, kakšna izhodišna točka, ali naj bi tukaj predvsem govorili o energetski mešanici v Evropi, ali pa o globalni energetski mešanici, kje je izhodišče? Globalna energetska mešanica je nekaj druga kot pa evropska mešanica. In še nekaj, gospa predsednica. Kakšna je trenutna pričakovana življenjska doba, če lahko tako rečem, za vozila? Na to potem tudi vpliva izbira goriva. Torej, to je malce bolj povezano. Gorivo in pa življenjski cikl vozila. naprimer, ali lahko rečemo, da bo naprimer, um, 200 tisoč km nek standard za vozilo. Uh, hvala lepa. Gospa Majsner, prosim. Ja, najlepša hvala. Vivan Kamp je že zastavil veliko vprašanj. Jaz bom zastavila vprašanje uh, v zvezi z dvema projektoma. Enotno Evropsko nebo. Pred kratkim smo imeli uh, poročilo Evropskega računskega sedušča. Rečeno je bilo, da moramo bolj vlagati v raziskave na področju enotnega evropskega neva. Ali ste to upoštevali? In drugo vprašanje je povezano z varnimi parkirnimi prostori. Mislim, da je tudi to zelo pomembno ali upoštevate primere dobrih praks iz posameznih držav članic ali kako se lotevate tega projekta. Merci, madame Messner. Hvala, gospe Majster. Gospa Ela Sender, prosim, beseda vaša. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Zahvaljujem se predstavnici komisije za predstavitev in želela bi pripomiti naslednje najprej. Eh, ogledala sem si seznam že opravljenih študij in opazila sem študijo o eh, sledenju v prometnem sektorju. Sprašujem komisijo, ko bodo študije končane, kako potem spremljate vpliv teh eh, študij, kako jih upoštevate pri vašem vsakodnevnem delu. In uh, gospod Deli, našo predsednico sprašujem, ali bi lahko pri našem vsakodnevnem delu uh, predvideli kakšno predstavitev takšnih študij. Uh, recimo, kakšna bi lahko bila zanimiva za mlade ljudi, za ženske. Kakšna študija bi nam lahko tudi pomagala pri revizijah zakonodaje. Uh, Eh, skratka, mislim, da bi morali imeti več informacij o tem. In pa drugič, no, še neka študija obstaja, tega nisem zasledila na seznamu. In sicer gre za um, vlogo človeka pri avtomatski vožnji. Zanima me, če imate kakšne informacije o tem. v, eh, v katerem stadiju je sedaj ta študija in kdaj bomo lahko videli rezultate. Lepo, hvalite. Pa gospod Leri, beseda vaša. Tomarni, o... Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Želel sem počakati, počakati na to, da pridejo sem predstavniki GD Gro, eh, kaj ti gre za temo eh, povezano z turizmom. Imam pa eh, splošno težavo, ki jo želim predstaviti tukaj v odbaru za promet. In hkrati je to tudi sporočilo predstavnikom Evropske komisije. Vsakoletno. No? uporabi Evropski parlament 40 milijonov evrov za različne pilotne projekte. Za uresničitev tih projektov torej. Ne vem, kako to izgleda v drugih eh, odborih eh, parlamenta, ampak to, kar vidim tukaj, eh, je, da... Evropska komisija s temi sredstvi ravna eh, tako, kot eh, da bi Evropski parlament ta sredstva dal na voljo, eh, pri tem pa lahko komisija povsem izključi poslance. Nima občutka, da bi nam morala karkoli pojasniti. In eh, to je nespremljivo. Veseli me, da je to točka sedaj na dnevnem redu, kaj ti povsem jasno moramo Evropski komisiji povedati, da so ti pilotni projekti, eh, projekti, ki jih financira Evropski parlament eh, in da služijo določenemu cilju. In konkretno morajo biti izvodeni zaradi tega, ker so si poslanci na tem področju zelo prizadevali in, eh, in zato smo zagotovili tudi sredstva. Enajst milijard evrov smo eh, namenili za to. Eh, torej, še nikoli nismo bili tako učinkoviti in to, zato se gre zahvaliti tudi temu odbaru kajti eh, zelo dobro smo se borili. Ne vemo pa niti približno, kaj se je potem s temi sredstvi zgodilo. In če se bo vse skupaj tako nadaljevalo, potem bomo povsem izgubili pogum in navdušenje uradniki Evropske komisije, ki niso izvoljeni poslanci, kajti izvoljeni poslanci se morajo zagovarjati pred svojimi volilci, eh, sprejmajo odločitve, to so torej uradniki, kolegi, ki so zaposleni v Evropski komisiji in ti uradniki uporabljajo ta sredstva. Ne, da bi kdorkoli natančno vedel, eh, čemu so ta sredstva potem na koncu sploh namenjena. Karlo Koradza in Ana. Sta dva sodelovca, s katerima imam zelo dobre odnose, z nami sodelujeta in tako naprej. Ampak tukaj gre za sistemski problem, za splošni problem. Vsakeč namreč dobimo odgovor, Evropska komisija eh, se ne rabi pred nikomer zagovarjati, nam poslancem zagotovo eh, ne eh, rabi pojasnevati, za katere projekte so bila namenjena sredstva. Pa ravno mi smo si tako prizadevali za ta sredstva. In kolegi lahko to potrdijo. Zato bi prosil za sledeče. V interesu dobrega dela Evropskega parlamenta je, da od komisije zahtevamo pojasnilo in to vedno. Pojasnilo, kako so uporabili ta sredstva. In poslanci, ki so uh, podali pobude za te projekte, morajo biti vključeni v celoten postopek. Mladi brezposelni vzhodnoevropski državljani so tudi eh, bili predmet enega izmed teh naših programov. Želeli smo jim omogočiti udeležbo v različnih turističnih programih in veste, da je v vzhodni Evropi trg delovne sile posebno drugačen kot v Londonu in druge. Torej, zato smo namenili sredstva in čez šest mesecev sem ugotovil, da program poteka pod drugim imenom in da je konzorci, ki je zmagal na tečaju in izvedel ta program, eh, konzorci, ki sploh zapravo nima nobene povezave z vzhodno Evropo, pa čeprav je bila ravno to naša pobuda. Merci beaucoup, monsieur. Hvala lepa, gospod Ujeli, za te pripombe, ki jih podpiramo. Namreč Evropski parlament seveda mora vedeti, kam gre ta denar. Preglednost je zelo pomembna, tako da bomo dejansko podprli eh, prave projekte na pravih ozemljih. Imam eh, tudi sama še nekaj vprašanj, če dovolite. Imamo na primer eh, ta pilotni projekt glede manipulacije števci za privoženje poti tukaj mislim, da res eh, zaostajamo. Kajti študija bo zaključena, ko bomo že imeli pripravljeno poročilo na lastno pobudo, ko bo torej to že vse skupaj v predvsej napredni fazi. Zato me res zanima, kakšno metodo bi morali obrati v prihodnosti. Tako da ne bo ta študija za 300 tisoč evrov že zastarela, ko bo prišla ven. Kajti, ne vem, gledajte, Um, takrat bomo dobili te rezultate študija, ampak bomo imeli že te rezultate od nekje druge, torej nima smisla, da se porablja najmanj na 100 tisoč evrov za takšne študije, če so zastarele, ko pride ven. To kot prvo. Kot drugo, našteli ste več projektov, veliko različnih projektov. Kot je povedal gospod Ojli, seveda moramo spremljati te projekte za turizem, pa tudi sicer, za mobilnost, naprimer v mestih ko nekaj deluje v redu. Kako poskrbeti za to, da bodo ti pilotni projekti potem razširjeni, ehm, čisto konkretno. In tukaj seveda imamo vedno majhne pilotne projekte, ampak gledajte, pogosto že imamo dobre rešitve, dobre ukrepe v javnosti. Kako poskrbeti za to, da bodo to potem dejansko politike v prihodnosti, da bomo postrožili takšne projekte v praksi. Ne pa samo, da imamo neke majhne projekte um, in potem se na koncu nič ne zgodi iz vsega tega moramo to veljaviti v praksi. No, sedaj pa gospa Mona Borkland bi lahko odgovorila na ta vprašanja. Zelo na kratko. Prosim, oziroma, um, torej tudi um, še um, za področje turizma dobiti besedo uh, posneje. Hvala lepa. Najprej varna parkirišča za težka vozila s tem projektom. Odrečeno bomo pročili to, kako zagotoviti to, da bomo imeli na voljo ta varna parkirna mesta. Kakšne spodbude potrebujemo za to, da bomo to veljavili v praksi in prav tako moramo razmisliti o tem, kje bi imeli ta mesta in koliko jih potrebujemo, da bi potrebujemo torej ugotovili vsem zahtevam in pa potrebam. In še, kako bi lahko spodbudili zainteresirane strani in javne in zasebne, da se to dejansko naredi. Tako bi predstavljal okvir, to bomo napravili v tem pilotnem projektu. To potem tudi dopolnjuje del za financiranje. Pri CEF-u že imamo določeno to financiranje, kajti v okviru tega programa že imamo določena namenjena sredstva za ključno omrežje, tako da se uporablja tudi CEF za varna parkirna mesta na vsakih eh, nekaj 100 km poti. To torej že obstaja in države članice že lahko uporabijo to odročbo, tako da lahko nadgradimo to zelo pomembno omrežje, tako da bi lahko spoštovali vse te zahteve. Potem življenski cikl električnih vozil, biogoriva in podobno tukaj res moram to posledovati strokovnjakom iz našega generalnega direktorata. Upam, da lahko torej to poznaje sporočimo bilateralno. Potem enotno evropsko nebo. Vprašanje. Ali bomo poštevali tudi rezultate sklepov računskega sodišča? No, ti pilotni projekti so vzpostavljen na takšen način, da seveda vedno želimo se povezati z vsemi drugimi faktorji in pa želimo poštevati vse druge dokaze. Seveda, ja, bomo poštevali tudi to. Potem potreba po naložbah, seveda, ja, prav zato je ta pilotni projekt zelo aktualen, prav zato lahko še torej, nadgradimo vse dokaze in pa tudi se povežemo s tehničnimi strokovnjaki, tako da vidimo, kaj se da pri tem narediti. In tako mislim, da že vidimo, da potrebujemo naložbe na tem področju. To je dober signal. Potem naprej. Kaj se zgodi, ko je študija zaključena? Kaj je potem? To je res um, ustrezno vprašanje. No, odvisno. Pri številnih projektih je torej parlament že vključen, že med pripravo projekta, preko delavnic, preko različnih eh, razprav. Sveda, ko so študije zaključene, jih vedno predstavljamo tudi pred vami. Vedno pa smo tudi na voljo kot komisija, glede tega, kako predstaviti te študije ali organizirati še drugačne razprave, ko je vse skupaj zaključeno. Ja, razumem to, kar ste povedali. To je tudi del te odgovornosti, preglednosti. No, mi seveda vedno upravljamo vse dokaze. Mi smo komisija, ki vedno deluje na podlagi dokazov iz teh študij dobimo zelo pomembna dejstva, analize, dokaze. To potem lahko uporabimo tudi pri našem razmišljanju za prihodnost in to potem to lahko tudi predstavimo drugim, drugim institucijam. In se potem lahko vsem skupaj pogovorimo. Potem naprej človeško ravnanje in pa avtomatska vožnja. To je del pilotnega projekta za leto 2018, to smo prej predstavili v proslovnici, sedaj je ravno kar začenjamo s tem, odločitve za financiranje bodo kmalo sprejete. Potem pa še, eh, torej manipulacija števci, ja, ste rekli, da zaostavamo. No, gledajte, vedno pilotni projekt eh, pride po predlogu, to je sedaj za leto 2018, teda sedaj bomo šli naprej s tem še vedno moramo analizirati to vprašanje, ampak ja, smo vzeli na znanje to, kar ste povedali. Potem pa še, no, glede odgovornosti, mislim, da sem že odgovorila namreč, kako lahko čim bolj izminujemo rezultate teh pilotnih projektov. Seveda želimo to dodatno sodelovanje. Hvala. Merci beaucoup pour l'ensemble de vos réponses. Najlepša hvala za vse te vaše odgovore. Sedaj pa k vašemu kolegu ali kolegice, kolegici, ki se ukvarja s turizmom. Beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Spoštovani poslanci, odbora za eh, promet in turizem. Hvala lepa, da ste nam dali priložnost, eh, da predstavimo naše stališče glede pilotnih projektov in pa pripravljalnih dejavnosti. In žal mi je, da sem zamudila eh, začetek te razprave zaradi tega, ker je bila ta predvidena nekoliko kasneje. Evropski parlament prejme pisne informacije strani Evropske komisije in sicer v obliki umestnega poročila o izvajanju pilotnih projektov in pa pripravljalnih dejavnosti in tudi dokument, ki spremlja osnutek proračuna za prihodnje leto. In z temi eh, informacijami, ki jih eh, Evropski parlament redno prejema, eh, bi eh, radi dodali še nekaj informacij o izvajanju projektov, ki so eh, bili v naši pristojnosti. V obdobju 2014 do 2018 Evropska komisija izvaja devet eh, projektov v vrednosti 11,5 milijona evrov. Zahvaljujemo se Evropskemu parlamentu za to, da je predlagal te projekte in za zanimanje za turistični sektor naj začnem eh, z eh, prvim pilotnim projektom. Gre za izboljšanje kakovosti delovnih mest in pa pripravništev v turističnem sektorju povsod po, Evropo, po Evropi. Eh, ta program se imenuje Youth on the Spot in 500 tisoč evrov je bilo namenjenih temu programu. Osredotoča se na Razvoj karijer v turizmu skuša eh, izboljšati privlačnost eh, delovnih mest v turizmu in zagotoviti boljše veščine za turistične delavce. Eh, gre za določanje možnosti karijer v turizmu in tukaj je tudi pet podsektorjev, turizem, gastronomija, destinacije, vodenje in digitalne storitve ter inovacije. Program se je osredotočil na osem uh, držav članic, ampak izkušnje so prenosljive tudi v druge države članice in upam, da bomo na ta način videli prednosti tudi v drugih državah članicah. Temeljni cilji eh, so priprava eh, brošur in pa drugega komunikacijskega materijala, priprava informacij za iskalce zaposlitve, pa tudi za majhne srednje velika podjetja z področju turizma, eh, potem eh, instrumenti za možnost karijer v turističnem sektorju in pa za prikaz možnosti, eh, potem prikazi, praktični prikazi v osmih državah članicah, šest delavnic za iskalci zaposlitve in šest delavnic za majhnimi in srednje velikimi podjetji. Na ta način želimo identificirati, eh, kje obstajajo pomankljivosti eh, pri pridobivanju eh, veščin v turističnem sektorju. Ta projekt vključuje 5000 različnih delničarjev z različnimi dejavnostmi. Evropski parlament bo slišal več o rezultatih tega pilotnega projekta 2. aprila ko uh, bo uh, potekala obsežna predstavitev v Evropskem parlamentu. Razumeti morate tudi, da obstaja povezava med eh, cilji tega projekta in pa uh, med Eh, projektom, ki se financira v okviru Erasmus Plus eh, in se osredotoča na določanje vrzeli pri eh, zahtevanih veščinah v turističnem sektorju. Naj sedaj povzamem rezultate pripravljalnih dejavnosti. Eh, gre za čezmejne turistične proizvode. Ta pripravljalna dejavnost je potekala v dveh Eh, v dveh eh, fazah. 2 eh, milijona evrov je znašal proračun, okrepili smo naše sodelovanje z UNESCO in poskrbeli za prva potovanja na temo dediščine v Evropi. Gre za štiri tematske poti in za povezavo 34 ikoničnih in pa manj znanih UNESCO-vih mest v državah članicah romantična Evropa, antična Evropa, recimo, ali pa podzemna Evropa. E, in uh, promocija teh uh, turističnih poti se je že pričela in se bo nadaljevala tudi v drugi fazi te uh, pripravljalne dejavnosti, ki se je pričela januarja letos in bo uh, trajala 18 mesecev cilji eh, so eh, zagotovitev eh, ustreznih zmogljivosti za te turistične poti, tukaj gre za delavnice, za optimalno platformo, ki bo poskrbela za promocijo oziroma za oglaševanje teh poti in pa sodelovanje za National Geographic, kar sem že omenila. Naš cilj je, da uspodbujamo uh, eh, ta potovanja uh, v letu 2018, pa do sredi leta 2019. Želimo ukrepiti uh, eh, njihovo prepoznavnost in se osredotočiti predvsem uh, na uh, turiste iz odaljenih držav, kot recimo iz Kitajske in tudi Severne Amerike. Torej poskušamo vzpostaviti sinergije in pokazati, Eh, rezultate eh, teh pripravljalnih dejavnosti eh, in sicer z različnimi oglaškevalskimi instrumenti, recimo v okviru leta Evropske kulturne dediščine, glede na to, da obstaja neposredna povezava in pa tudi z skupno platformo, To pa je vzpodbuda, ki jo vodimo skupaj z Evropsko kim potovalnim odborom. Povezavi z temi štirimi potovanji želimo okrepiti tudi sodelovanje eh, med lokalnimi skupnostmi in pa upravljalci kulturne dediščine. Še prav posebej pa želimo eh, vzpostaviti sodelovanje z, oziroma okrepiti sodelovanje z UNESCO. Sedaj pa k drugemu projektu. World Bridge Tourism je naslov tega projekta. 700 tisoč evrov je bilo najprej namenjenih za to in eh, ta projekt naj bi se nadaljeval kot pripravljalna eh, dejavnost eh, in sicer za proračunom 1,1 milijona. V prvi fazi smo imeli zelo malo sredstev uh, in pa uh, Evropski parlament je zastavil določene cilje, predvsem ukrepitev odnosov med uh, evropskimi in pa kitajskimi podjetniki, zagotavljanje izobraževanja uh, za turistične delavce, zato da bodo pripravljeni na prihod kitajskih turistov. Ta pilotni projekt je seveda povezan tudi z uh, širšimi uh, Ehm, cilji eh, turističnega leta med Evropsko unijo in pa Kitajsko. Za tem pilotnim projektom smo zbrali eh, podatke na različnih spletnih straneh, organizirali smo seminarije in poleg tega tudi eh, delavnice v Šanghaju na Kitajskem in pa v Londonu poleg tega smo organizirali številne obiske kitajskih operaterjev. In potem smo nadaljevali s tem delom v okviru pripravljalne dejavnosti. Z tem projektom sta povezana tudi dva pilotna projekta Evropskega parlamenta in sicer gre za evropsko znamko in za uh, vzpodbujanje Evrope kot vodilne destinacije. 1,5 milijona evrov imamo za to na voljo in glede na ta prvotni proračun Evropskega parlamenta smo uh, povezali ta pilotni projekt z uh, proračunom eh, projekta Kozme in pa z dodatnimi sredstvi. Eh, iz eh, evropskih skladov in ta sredstva so nam omogočila, da smo lahko spostavili skupno platformo za destinacijo Evropa in ta platforma združuje eh, oglaševalske dejavnosti, ki so namenjene tretjim državam. Gre za zasebno javna partnerstva gre za povezavo nacionalnih turističnih organizacij, eh, turističnih eh, deležnikov, pa tudi eh, zasebna podjetja. In to želimo povezati tudi z pripravljalno dejavnostjo, ki jo je Evropski parlament zahteval letos in sicer gre za spodbujanje evropske kulturne dediščine oziroma kulturnih zakladov. In naj zaključim z projektom eh, Eh, Evropska eh, pametna prestolnica. Ta projekt se je začel že januarja in se odvija za polno hitrostjo. Gre za izbiro dveh eh, mest, ki boste izbrani kot prestolnici pametnega turizma leta 2019 in pa dve prestolnici bomo izbrali leta 2020. Ideja je seveda, da eh, nagradi, nadgradimo vse tiste, ki si še prav posebej prizadevajo na področju turizma, ki se osredotočajo na pameten, trajnosten eh, turizem, dostopen vsem, eh, na kreativno industrijo in tako naprej in računamo na aktivno deležbo Evropskega parlamenta. Upam, da nam bo Evropski parlament pomagal tudi eh, pri izbiri teh pristolnic in pa pri eh, eh, slavnostni prireditvi, ki je načrtovana za konec tega leta. Torej učinkovito želimo izvajati projekte in pa dejavnosti, ki nam jih je zaupal Evropski parlament. Z vami se strinjamo, da moramo spodbujati konkurenčnost Evropskega turističnega sektorja in da moramo spodbujati Evropo kot vodilno turistično destinacijo. Upam, eh, da nas boste še naprej eh, podpirali pri prizadevanju za dosego tega cilja in sicer eh, kratkoročno, pa tudi dolgoročno. Hvala lepa. Najlepša hvala. Zelo težko je slediti vsemu temu, kar ste povedali, brez kakršnih koli prosojnic. Gospa Poklon, eh, vi ste govorili o prometu, eh, podali ste upis, eh, potem ste navedli vsoto in tako naprej in to smo razumeli, ker ste imeli prosovnice, ampak vas na žalost, vaše predstavite, nismo mogli razumeti, nismo mogli slediti, zato ker niste imeli ustrezne predstavitve in zato vas prosim, da drugič vnaprej pošljete svojo predstavitev vsaj nekaj točk, tako da bodo zadeve nekoliko bolj jasne. Dala vam bom besedo kasneje. Ne vem, ali ima kdo izmed moj kolegov kakšno vprašanje v zvezi s turizmom. Trije kolegi so se javili k besedi. Za nekaj minut vam dajem besedo. Najprej gospod Vin van den Kamp. Ik heb maar één uh, korte. Najlepša hvala samo kratek komentar ima. Ali pa vprašanje, ne vem. Kaj ti? Gospode Grande, gospa Montaro, niste tukaj, ona dva sta pravzaprav eh, naša strokovnjaka za turizem v skupini ELS, ampak zadnji smo imeli uh, zelo zanimivo razpravo o turizmu v povezavi s Kitajsko in zanima me, kako je vzajemnostjo kitajska turistična industrija izmere pripravljena obiskati Evropo. Ampak v tem projektu bi mogoče morali nekaj pozornosti nameniti tudi načelu vzajemnosti, pri čemer bi eh, evropska podjetja eh, in evropska eh, podjetja evropski turistični vodiči odšli na Kitajsko in delali tam. Zahvaljujem se komisiji za vse podrobne informacije. Hvala lepa, gospod Vin van den Kamp, za vaše kratko vprašanje. Gospa Jala Sender, beseda je vaša. Hvala, gospa predsedujoča. No, dobila sem odgovor, tiči MUF in zato me zanima, kaj se je tukaj zgodilo z določenimi pilotnimi projekti. Konkretno govorim o pripravljalnem eh, programu, ki traja tri leta. Gre za pobudo Kalipso, ki ima opraviti z pon turistično ponudbo za vse, torej tudi za družine, za starejše ljudi. Uh, za ljudi, ki nimajo dostopa do počitnic. Počitnice so namreč element dobrega počutja. No, o tej pobudi potem več nismo ničesar slišali. V luči gospodarske in socialne krize se je pokazala, da so trpeli predvsem delavci in pa srednji razred. Počitnice so ne nazadnje socialni dosežek in pa pomemben element dobrega počutja za družine, za starejše ljudi. In uh, od časa krize je bilo več ljudi izključenih iz te možnosti Eh, preživljanja počitnic. Eh, torej, mm, pri tem ne govorim samo o eh, brezposelnih. Zanima me, kaj se je zgodilo za to pobudo. To je bil večji projekt, s katerim smo želeli spodbuditi dostop vseh ljudi do počitnic. Ali imate kakšno informacijo o tem? Hvala lepa, gospa Jala Sender.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 prej smo se začeli ukvarjati s to temo, kot je bilo predvideno. Ani bom posredoval uh, v pisni obliki to, kar sem prej povedal. Šlo je predvsem zato, da se sredstva, ki se zbirajo za našo pomočjo, uporabljajo za različne konference. Uh, prireditve in tako naprej, medtem ko so ta sredstva namenjena izvajanju politike Evropske unije. In to ni napaka posameznih poslancev in tudi ni napaka posameznih uradnikov Evropske komisije. Celoten sistem je napačen. Predlaga, da. Si koordinatorji ogledajo to temo in potem eh, moramo o naših zaključkih obvestiti komisijo eh, pod vodstvom predsednika Junkarja. Želimo namreč vedeti, kaj se dogaja z temi sredstvi. In to ni eh, nobeno eh, specifično vprašanje socialistov in demokratov. Potrebna je pobuda koordinatorju na to temo. In kot sem dejal, ne gre za podrobnosti, gre za celoten sistem. Merci beaucoup, monsieur Liri. Uh, je crois que notre prochaine réunion uh, des cordes... Hvala lepa. Upam. Uh, oziroma mislim, da bo nas, naša naslednja seja koordinatorjev imela zelo natrpan dnevni red. Sedaj pa dajem besedo Ani, da odgovori na vprašanja kolegov. Dve minuti imate. Beseda je vaša. Uh, uh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Kar zadeva vzajemnost naših dejavnosti s Kitajsko, kot sem omenila, bomo organizirali dva dogodka za podjetja in sicer en bo potekal v Šanghaju, uh, drugi pa v Londonu v okviru leta turizma V sodelovanju med Kitajsko in Evropsko unijo, eh, to je leto 2018, organiziramo dogodke ne le v Berlino, ampak eh, tudi v Šanghaju in v Makau. Torej, eh, zelo si prizadevamo za vzajemnost. Besedo bom dala kolego, da odgovori na vprašanje v zvezi z pripravljalno dejavnostjo Kalipsa. Preden pa to storim, Bi rada povedala še, da smo posredovali kratko PowerPoint predstavitev eh, sekretarijatu z vsemi pripravljalnimi dejavnostmi in pilotnimi projekti. Mogoče eh, so jo založili in v predstavitvi morda ni bilo jasno, ampak nas zdaj še enkrat ponovim. Eh, prizadevamo si za to, da te projekte z, povežemo z trenutnimi eh, politikami ali pa prihodnimi politikami Evropske unije. Pa naj gre tukaj za mm, spodbojanje kulturnega, eh, eh, spodbojanje turizma na področju kulture ali pa za uspodbojanje Evrope kot vodilne destinacije. Sedaj pa dajem besedo kolegici. Gospa Ajala Sender, vem, da vam je zelo blizu ta uh, pripravljalna dejavnost, uh, da vam je ta zelo pri srcu pravzaprav in nadaljevali smo uh, tudi po zaključku pripravljalne dejavnosti. Imamo akcijski načrt, ki je bil pripravljen z pomočjo uh, izvedencev z tega sektorja. Lahko vam posredujem ta akcijski načrt in eh, povezali smo se z GD Connect v Evropski komisiji eh, in sicer eh, v okviru projekta aktivnega staranja in tudi tukaj skrbimo za sinergije. Poleg tega pa v okviru kozme proučujemo možnosti, da poskrbimo za bolj raznoliko turistično ponudbo za določene ciljne skupine, kot za tiste z nizkimi prihodki za starejše ali pa za uh, mlade. In poleg tega se dobro zavedamo, da tudi uh, turistične sezone močno vplivajo na turistični sektor in se posvečamo tudi temu vprašanju. Najlepša hvala za ta pojasnila. Upam, uh, da bomo imeli priložnost, da se kmalo spet vidimo in da prejmemo več informacij na to temo, kajti turizem je osrednja tema tudi v našem odboru. Gospod Wim van den Kamp, eh, če nimamo, nič, nimate nobenega vprašanja po točko razno, ne? Potem vam želim povedati le, da bo naša naslednja seja potekala v ponedeljek 19. Eh, marca eh, in pričela se bo v 15. uri. Računam na vas in želim vam lep teden v tem Evropskem parlamentu. Hvala lepa vsem in prijeten teden.